Zaradi tega upamo, da boste točni, pa čeprav začenjamo z nekaj minutno zamudo. Začeli bi torej z delom. Kot je razvidno iz dnevnega reda, prva točka zadeva predlog resolucije o poročilu o napredku Turčije za leto 2009. Takoj bom eh, predal besedo poročevalki Omen Rujten ki bo nakazala glavne značilnosti svojega poročila, ki je trenutno dostopna samo v angleščini. Danes popovdne bomo ponovno govorili o stanju pogajanj s Turčjo, s turškim ministrom za evropske zadeve in glavnim pogajalcem Egemenom Bahisem. Besedo imate, gospa Rujten gospod predsednik, spoštovani kolegi. Ugotavljam, da niso še vsi prisotni v dvorani. Jaz pa sem bila točna in torej bi kar začela. Prvo, gre za prvo poročilo napredku Turčije v tem novem sklicu. Za našo kredibilno je pomembno, da objektivno ocenimo ta napredek. Svojo ekipo, Zevo, sem eh, skušala podati uravnoteženo in pravično poročilo tudi letos. Vesela sem vseh konstruktivnih prispevkov kolegov. vendar upam, da bo vse to ostalo pri besedah in da to ne bo vodilo v konkretne predloge sprememb, ker je poročilo že itak zelo dolgo. Poročilo ne temeli samo na poročilu komisije, temveč tudi na razpravah, ki sem jih imela v zadnjih mesecih v Bruslju in v Turčiji. Gre za kritično resolucijo, vendar sama bi spodbudila napredek Turčije. To je tudi dela v parlamentu v, v zadnjih časih. Poročilo letos povdarja tri prioritete. Najprej široko javno razpravo, ki jo turška vlada vodi od letos poleti o kurdih in levitih. To je razprava, ki jo moramo spodbudjati. Potem vabim vse udeležence pri tej razpravi, da delajo konstruktivno, zato da bomo imeli konkretno zakonodajo. Eno so namere, drugo pa so potem konkretni zakonodajni ukrepi. Treba pa je upoštevati vse različne vidike občutljivosti v družbi. Spodbujam torej vse udeležence, da se tega držijo in da izrabijo te priložnosti. Druga točka. Postopek pristopanja in politični kriteriji. Lani je prišlo le do omejenega napredka v zvezi z določenimi točkami. Za druge točke obstaja zakonodaja, vendar se ta ne izvaja. Naprimer, pravice žensk. Obstaja zakonodajni okvir, ki je zares odličen, zlorab ali prisilnih porok je zelo veliko in to se niti ne kaznuje. Sedaj je treba spremeniti to miselnost. Obenem je treba tudi ustrezneje voditi procese. Enako velja za mučenje, za protikorupcijsko politiko. Treba je izvajati zakone. Tretja točka. Izvajanje zakonov je povezano tudi s potrebo po koreniti reformi pravosodja. Državljani morajo zaupati neodvisnemu in nepristranskemu sodstvu. Vlada je oblikovala dobro strategijo, ki se izvaja v sodelovanju tudi z tujimi partnerji, naprimer evropskimi partnerji. Upam, da bosta eh, vlada in opozicija prišli do konkretnih rezultatov. Gospod predsednik, dovolite mi še nekaj specifičnih točk, negativne točke, pravice verskih manjšin. Sama in tudi moja skupina pripisujemo velik pomen temu vidiku v poročilu. Turčija je seveda dokazala dobro voljo, vsaj kar zadeva grškega patriarha, semenišče. Potem eh, me skrbi vidik eh, svobode tiska in svobode izražanja nekemu podjetju za komunikacije oziroma nekemu tiskovnemu podjetju so bile dodeljene določene kazni. Obenem so uh, ukinili nekatere spletne strani. Treba je spremeniti strukturo medijev. Obstajajo namreč določene skupine, ki izrabljajo medije za zaščito svojih pravic. Potem sindikalne pravice in socialni dialog, to ni neka malenkost, sedaj je čas za reformo tudi tega. Naprimer pravice do stavke. Ko se vodijo kolektivna pogajanja, je treba tudi imeti možnost eh, stavke. To mora biti splošno pravilo. Potem eh, dogovori mednarodne organizacije za delo, to se ni izvajalo. Potem protokoli za Ankare, tudi ta se še ni izvajal, do izvajanja mora priti čim prej, sicer pa eh, bodo nastradala pogajanja v zvezi s Ciprom. Približevanje Karmeniji je pozitivno, to je zgodovinska priložnost, ki jo je treba izrabiti. Podpis dogovora o Nabuku je pomemben signal. Potem pogajanja o vračanju z Evropsko unijo so tudi zelo pomembna. Potem, gospod predsednik, polarizacija družbe in politike po mojem mnenju otežuje konsens o procesu za reforme. Škoda bi bilo, če bi to zablokiralo družbo in tudi sam eh, proces modernizacije. Gre za reforme, ki so nujno potrebne, ne zaradi vidika približevanja Evropski uniji. To je pomenilo za same turške državljane, samo tako bo lahko Turčija postala sodobna in svetoča država. Gospod predsednik, zahvaljujem se vam eh, za eh, vašo pozornost, sedaj pričakujem odzive kolegov. upam, da bomo lahko poročilo, da bo poročilo ostalo v trenutni obliki. Prosim vas, da se vzdržite od prevelikega števila predlogov sprememb. Hvala. Najlepša hvala poslanka Omen Rujten. Bili ste zelo natančni, jedrnati in tudi obsežni, kolikor je to mogoče. Lahko preidemo k razpravi. Čas za govor je že omejen od samega začetka. Najprej se bo oglasil poslanec Ovid. Dve minuti. Besedo imate. Uh, well, uh, like Hvala. Najprej želim čestitati RI za uravnoteženo poročilo. Mislim, da je res to dobro izhodišče. In skupaj s kolegi bomo si prizadevali za čim večje sodelovanje. Uh, V luči strategije pa smo prejšnji tem pokazali, da lahko dosežemo konsens v tem parlamentu in to bomo poskusili tudi doseči. Gospod Brok in nekateri kolegi imajo pomisleke glede izpolnjevanja kebenhavenskih kriterijev in podpiramo tudi to. Strinjamo se s tem, kar je povedala gospe, gospa Omen Reuten, da moramo doseči enotnost ne samo v vladi Turčije, ampak tudi v družbi glede napredka v določenih zadevah pred sodiščem je podala kar nekaj poudarkov. Omenila je tudi posebno skupino za medije in tudi poglavje o energetiki. Pravosodna reforma v poročilu o napredku komisije pozdravljajo te reforme v zadnjih letih. Ampak obstajajo še vedno področja, kjer bi lahko šli bolj v podrobnosti in mogoče bi lahko jo pozvali, da to naredi. Kar pa zadeva naše poročilo še dve točki. Poročilo komisije gleda nazaj in meri napredek za nazaj. Ta resolucija pa naj gleda naprej in naj si pogleda, kakšni so izzivi in kakšne nadaljne reforme se lahko izvedejo v naslednjem obdobju znotraj domače politike Turčije. In kot drugo, ne, ne gledajmo samo tem dosežkom, ampak si pogledajmo tudi vprašanje Armenije in Kurdov. Tu je še veliko manevrskega prostora. Pa tudi tu je bil dosežen precejšen napredek in tu jih moramo pohvaliti. Hvala. Najlepša hvala poslanec Ovid. Besedo ima kolega Lansdorf, dve minuti. Ja, Najlepša hvala. Zahvaljujem se kolegici Omen Rujten, ki je pripravila zelo uravnotežen in jasen dokument. Sami bi tudi povdarili nekaj vidikov. Gre za vidik svoboščin manjšin. To je zelo pomembno za našo skupino, to bi želeli povdariti. Potem, kar zadeva skrbi na tem področju, želimo stvari razjasniti. To pomeni, da bi morali kaj dodati. Pri tem pa imamo paradoks. Na eni strani imamo odprto razpravo o kritičnih vidikih, potem pa nimamo ustreznega pravnega okvira. Morali bi torej zagotoviti svobodo veroizpovedi, o tem bi bilo treba govoriti. V preteklosti se vedno po, so se vedno poudarjala razmerja med eh, demokracijo in napredkom. Ja, pri Armeniji je prišlo do določenega napredka, vendar bi morali postaviti eh, poudarek na samo demokratizacijo. Ja, dobro je, da je prišlo do napredka v zvezi z Armenijo, vendar kar zadeva druge protokole, bi morali tudi opaziti podoben napredek. Do tega pa zaenkrat ni prišlo. Z diplomatskega vidika je to torej težava. Ko predsednik Menetinečat eh, se opredeli kot prijatelj nekaterih, in eh, potem sprejema eh, samo določene ljudi po diplomatskih poteh, me hm, zanima vedeti, kakšne so pravzaprav razmere v zvezi s tem. Hvala, besedo ima kolega Weigl. Dve minuti. Na mizi imamo resnično eh, odlično poročilo, zelo analitično, dovolj diplomatsko in dovolj politično. Mi smo politiki in zato nas zanimajo predvsem politične ocene in mislim da je eh, v tem poročilu zelo dober, dobro ravnovesje med eh, nekim danim dejstvom da je Turčija komplicirana, velika multikulturna družba, kjer se srečuje naša kultura in tradicije z neko veliko staro tradicionalno družbo in kjer je harmonizacija seveda na dolgo stezo nujna eh, in razumevanje. mislim da je padlo s strani evropskih politikov v zadnjih letih nekaj nekaj obžalovanja vrednih pavšalnih ocen na račun turčije ki so jih v turčiji seveda zaznali mislim da se moramo takšnih ocen eh, eh, Eh, izogibati in vesel sem da jih v temle poročilu ni. Eh, pridružil bi se kolegu lambsdorffu eh, glede posebne občutljivosti ko gre za svoboščine ki jih imamo v evropski uniji kot nekaj samo po sebi umevnega na področju spoštovanja človekovih pravic manjšinskih pravic svobode tiska svobode enakost spolov in tako naprej poudaril bi še to kar je zelo umestno eh, izpostavljeno tudi v samem poročilu da je turčija naš partner v svetu v mirovnih in drugih operacijah v katerih sodelujemo evropska unija in država in zveze nato katere članica je tudi turčija. Hvala, gospod predsednik. Glede na to, da imam na voljo zelo malo časa, se bom osredotočil na en sam vidik. na podlagi odličnega dela, ki ga je opravila kolegica Omen Rojten. Gre za oceno regionalne politike. turška vlada je pri tem izrabila dejstvo, da opažamo v zadnjih letih veliko stabilnost okrog tega. Imamo torej Turčijo, ki trka na vrata Evropske unije in si zelo prizadeva za dosego svojega rezultata. Po drugi strani pa imamo tudi Turčijo, ki glede na politiko, ki jo vodi, Eh, kar zadeva turško govoreče ljudi od Mozopotamije do Sibirije, kaže na to, da bi lahko bila vodilna država osrednje Eurazije. Kot je spomnil kolega Lambsdorff, vzpostavljanje odnosov z državami kot so Iran, Irak in Sirija mora, povzroča, mora povzročati v nas eh, določena vprašanja te strategije je treba uskladiti s politikami Evropske unije v celoti. Zaradi tega moramo ustrezno oceniti in uokviriti v poročilu o Turčiji, kaj dela Turčija na globalnem prizorišču, torej na svetovni ravni. Posledice namreč se ne omejujejo na prijateljskih odnosih z določenimi predsedniki to lahko tudi strateško opredeli posledice turške politike, ki jo bi jo sam imenoval neotomanska politika. Hvala poslanec Mauro. Besedo ima kolega Atkins. Dve minuti. Hvala, gospod predsednik. Dovolite, da se navežem samo na eno točko tega odličnega poročila. Včeraj sem se sestal s eh, grškimi ciparčami gospodom Fanom Augusto in še vedno so ambivalentni, ambivalenten glede turškega vstopa na Cipr. Ampak ta nedostopnost Turčije glede Cipra je še vedno odprta rana. Ne samo pri Turčiji, ampak tudi pri naših ciprskih in grških kolegih. Jasno moramo povedati, da nismo zadovoljni s tem, da smo prišli v slepo ulico, da je prišlo do zastoja. Kajti dejstvo je, da smo se zataknili na mestu. Grški in turški ciprčani pa vseeno se zdi, da interno nimajo večjih težav. Famagusta mi je tudi rekel, da so odnosi celo zelo dobri ampak vseeno mora Turčija narediti korak naprej. Ne vem, ali je mogoče še prosto, da se okrepi prošnja Turčiji naj neha biti tako nedostopna v zvezi s tem. Glavno mesto Cipra je še vedno edino razdeljeno mesto v Evropi, če ne celo na svetu. Tako da poročevalko pozivam, da je pozorna tudi na to, da tudi to omeni v poročilu in da bi mogoče sprijeli predlog spremembe, ki bi bil v smislu tega. Hvala poslanec Atkins. Besedo ima kolegica Hlutre, predsednica komisije EU Turčija. Hvala gospod predsednik. V tem zboru je običajno, da prozamejo besedo vodje delegacij. Rada bi bila hitra v svoji intervenciji. Poročilo gospe Omen Rojten je gotovo odlična podlaga za razpravo in za delo našega odbora. Naj se ji zahvalim za vsa vložena prizadevanja. To poročilo v svojih prvih členih in tudi v zaključku dobro spregovarja o pozitivnih korakih, o spodbudnih eh, in spodbudah Evropskega parlamenta v odnosu do turških oblasti in civilne družbe v Turčiji. To je zelo pozitivno. Kar zadeva kebenhavske kriterije, bi predlagala nekakšno reorganizacijo. Naša poročila se vedno omenjajo v turškem tisku, zaradi tega moramo jasno in korisno oblikovati poročila s katerimi naj spodbujamo vse zainteresirane strani, sindikalne, civilne strani, ki delajo za svobodo izražanja v Turčiji. Mislim, da bi bilo primerno, da bi raznim osem osnovnih svoboščin dodelili ustrezno mesto. Mislim, da ni tako smiselno in primerno, da namenimo pet specifičnih odstavkov verskim manjšinam in potem pa sindikalni svobodi omejimo samo v enem eh, samem odstavku. Treba je navajati svobodo do stavke in vse druge sindikalne vedike. To si zasluži ustrezno mesto tudi svoboda izražanja. Moramo upoštevati vse različne vidike svobode, torej svobodo izražanja, sindikalno svobodo, versko svobodo in tako dalje. Gospa, eh, presegli ste čas, ki ga imate na voljo. Poslušajte, to je razprava, to je prva razprava predsedujem delegaciji EU Turčja in zaradi tega bi rada dala nekaj eh, konkretnih eh, prispevkov v tej razpravi. Mislim, da tu eh, manjka odstavek o pravici migrantov in prosilcev za azil. Veste, da to je vodilo tudi v poročila Sveta Evrope, obsežna poročila. Potem se dogovarjamo o dogovoru za vračanje, mislim, da bi to morali navesti. To je bistvenega pomena. Sedaj bom zaključila, gospod predsednik. Mislim, da se moramo tudi eh, navajati na perspektivo približevanja oziroma vstopanja v Evropsko unijo. Včeraj smo govorili o naprednem statusu Maroka spremljanje, ki zadeva Turčjo, morate meliti na perspektivi vstopa Turčje. Če do tega ne bo prišlo, bo nevarno, da nas bodo kritizirali zaradi tega, ker organiziramo partnerstva na podlagi dvojnih meril. To je zaenkrat vse. Hvala za vašo potrpežljivost. Si. La ringrazio della... Ja, eh, hvala, eh, gospa poslanka, za eh, prijazne besede, vendar naj se to ne ponovi. Hvala, rad bi se zahvalil gospe Omen Rujten za tako objektivno in izčrpno poročilo, ki odraža stvarnost v Turčiji. Tu se opozarja tudi na negativne vidike. Mislim, da mora Evropski parlament še naprej to obsojati. Turški delavci nimajo ustrezne pravice do dela, če nimajo pravice do stavke. Če stavkajo, se bojijo, da bodo kaznovani ali aretirani. Vojska je, eh, ima tudi možnost, da se odloča, da sprema odločitve o notranjih zadevah zadeve, ki so pomenjene za Armenijo, ne smejo biti samo nek trik v komunikaciji. To mora biti konkretno. Skupine PKK v zadnjih letih niso dosegle eh, dogovora s Turčjo. Mislim, da mora Turčja nehati s preganjanjem kurdov turške državne strukture morajo tudi spodbujati vladavino prava povsod. Potem, kar zadeva ciprško vprašanje, kaj, zakaj se zauzemamo? Želimo, da bi Turčija delala to, za kar je dala svoj podpis. Turška letališča in pristanišča bi morala odpreti eh, Ciprčanom, vendar tega ni storila. V preteklosti je dejala, da bo pomagala pri reševanju ciprškega vprašanja, vendar vse je ostalo le pri besedah. Mislim, da bi morali izvajati pritisk na Turčijo. Gre za problem, ki zadeva vse nas. Potem ne moremo zanemarjati tega, da dejansko Evropska unija nagrajuje Turčijo, ko odpira poglavje o energetiki na zahtevo določenih držav članic. Vendar določenih pravic Turčija še ni Turčija še ni dodelila. Ja, seveda obstajajo tudi določene pozitivni vidiki. Mi iz Cipra to kot prvi priznavamo. Na podlagi naših izkušenj vas eh, prosimo, da upoštevate tudi naše znanje. Poslanec Kovačev, dve minuti. Hvala, gospod eh, predsednik. Za balansiran in objektiven doklad. Mi priznavamo napredek na to. Hvala najprej poročevalki, gospe Omen Reuten, za uravnoteženo poročilo. Cenimo napredek Turčije, naprimer na gospodarskem področju, pa tudi na področju človekovih pravic. Do napredka je prišlo tudi v odnosih s sosednjimi državami. Naj pa upozorim na dva vidika tukaj. Sami veste, da obstaja nekaj težav med Turčijo in Bolgarijo. Obstaja namreč star sporazum med Turčijo in Bolgarijo, ki predstavlja težave. In sicer gre za bolgarske begunce. Želel bi, da bi gospa Rojten to vključila v poročilo. Meni se zdi zaskrbljujoče, če zunani minister Turčije obišče nekatere države na Balkanu, naprimer, ko pride v Sarajevo in reče, da je otomanska prisotnost v tej regiji nekaj pozitivnega. In ko zunani minister pravi, da je Turčija v bistvu ščitila velik del prebivalstva na Balkanu. No, ampak ni bilo tako. Turški minister, po mojem, tega ne bi smel govoriti tako, ko Turčija zdaj trka na vrata Evropske unije. Poslanec Mavro Nikolas, dve minuti. Hvala, gospod predsednik. tudi sam bi dejal, da je to poročilo zelo pomembno in pomembno je, da govorimo o dobrososedskih odnosih med Turčjo in njenimi sosednjimi državami. To poročilo oziroma ta resolucija je zelo uravnotežena in nas eh, zadovoljuje. Določena dejanja Turčje vodijo v nevarnost, da bi vse ostalo samo pri dobri volji. To velja za kurdsko vprašanje in za Armenijo. Gre pra, pač samo za neke besede, vendar ne prihaja do konkretnih premikov s sosednjimi državami. Potem, kar zadeva vprašanje Cipra, uh, mislim, da se moramo zavedati glavnih nevarnosti za Cipr danes. To je kolonizacija Cipra strani Turkov. Mislim, da bi bilo primirno to vključiti v poročilo. Moramo dejati, da je treba postaviti konec kolonizaciji Cipra. Iskreno moramo tudi povedati, da Turčija dejansko ni storila čisto nič, da bi rešila vprašanje Cipra, ni spoštovala nobenih obvez, ki jih je podpisala. To so že povedali kolegi. Potem se je govorilo o e, županu Famagoste. Famagosta je fantomsko mesto. Na Cipru, ki je obstajal od leta 1974, mislim, da bi morali eh, v zvezi s tem dejati, da je treba čim prej izvajati protokoli za Ankare. Odprtje poglavja o energiji je po mojem mnenju popolnoma neustrezno na podlagi objektivnih podatkov. Poslanec Bockurt, dve minuti ima na voljo, prosim. Eh, Hvala, gospod predsedujoči. Najprej hvala Ri Omen Reuten, ki je pripravila res dobro izhodišče in podlago za nadaljne delo. Poročilo je zelo uravnoteženo. Jaz pa bi želela poudariti pravice žensk v tem poročilu. Pravice lezbijk in gejev so bile omenjene, pa Tudi nekaj odstavkov je o pozitivnem razvoju dogodkov v zvezi z odnosi z Armenijo in situacijo s Kurdi. Zato smo prosili že kar dolgo časa. Vem, da je situacija težka. Turška vlada je naredila veliko dobrega dela. Mogoče moramo to še nekoliko bolj poudariti, mi kot Evropski parlament, glede svobode verskega prepričanja in izražanja. Mislim, da je treba zaščititi pravice krščanske manjšine, ampak to je treba še razširiti in predstaviti celovito sliko, kar zadeva svobodo verskega izražanja. In še zadnja stvar, ki jo želim izpostaviti, ta je povezana z dvostranskimi odnosi. Evropski komisar, ko je govoril o Sloveniji in Hrvaški, je rekel, da dvostranskih odnosov ne smemo videti kot oviro za pogajanja v celoti. Vidim, da omenjamo dvostranska odnose, ampak zanima me, kaj poročevalka meni o tem. Hvala, gospa Boskor. Gospod Kopa, dve minute. Gospa Kopa. Hvala lepa. Tudi sama se želim zahvaliti poročevalki, ki je še enkrat predstavila zelo uravnoteženo besedilo. Naj vas upozorim na dve vprašanje in tu bi želela, da poročevalka komentira. Eh, v zvezi z, z tem poročilom. Lani Eh, torej, v zvezi s protokolom, eh, z ankarskim protokolom je bilo že zahtevano, da se ratificira, ampak letos vidimo, da ta rok ni bil spoštovan. Eh, poleg tega opažamo tudi zavračanje protokola. Kako je mogoče, da država, ki se pogaja s 26 državami članicami, kako je mogoče, da se zahteva, da se odpre še eno poglavje. Potem drugo vprašanje se nanaša na dva majhna otočka. V zadnjem poročilu je poročavalka podarila potrebo, da se ohrani večkulturna eh, značilnost teh otočkov. Gospod Tenak, hvala gospod predsednik, čisto na kratko mislim, da ne bom porabil niti dveh minut. Želim samo čestitati v imenu naše politične skupine gospe Rije Umen Rojten za pripravo tega poročila, ki je kratko in jedrnato, pa zelo uravnoteženo in zajema vsa glavna področja. Naj upozorim ta odbor na odstavek 32, kjer bi ga mogoče kjer bi mogoče lahko sporočilo bolj okrepili. Saj je, zdaj je to bolj prenežno zapisano, zlasti kar zadeva embargo z Armenijo. Armenska diaspora je zelo močna in memorandum o sporazumu, ki je bil podpisan, protokoli so bili podpisani in takoj naslednji dan je premije Turčije rekel, da ne glede na to, kar je bilo narejeno, ni pripravljen to spraviti skozi skupščino, kjer ima precejšno večino in bi to lahko tudi naredil, če ne bo rešena situacija v Gornjem Karabahu. Na ta način popušča nacionalističnim silam v Bakuju, v Azerbajdžanu in vas denar gre v napačne roke. Zdaj pa si rezervirajo pravico, da bodo zgornji Karabah zajeli silo. Torej obžalujemo dejstvo, da je vlada Turčije vzela nazaj svojo besedo in ne spoštuje doseženih sporazumov. Vsemi ostalimi deli tega poročila pa sem zelo zadovoljen, zlasti ko gre za ženske, za manjšine, kot so krščani, za ciprčane in tako naprej. Predsedujoči prekinja govornika. Kot rečeno, odlično poročilo. Hvala, gospod Tenok. Za konec pa še poslanec Papadopul, poslanka Papadopul. In ne diplomat. Najlepša hvala. Gospod eh, predsednik, por, poročilo, ki ga imamo pred seboj, je diplomatski dokument in uh, opisuje napredek, ki je bil dosežen na določenih eh, področjih, ravno tako pa to poročilo omenja tudi probleme. Treba je eh, eh, pospešiti reforme, spoštovati že sprijete obveze. Ravno tako tudi voditi ustrezno komunikacijsko politiko. Vendar pa tu ostanajo še problemi v zvezi z enakostjo spolov, z svobodo tiska, prisotnostjo vojske. Kar zadeva Armenijo, tu uh, so stvari pozitivne. Tu je pa še ciprski problem. Ankara se je zavezala, da bo spoštovala svoj protokol, vendar tega ni spoštovala. E, še vedno so njeni e, vojaki prisotni na Cipru, jih je celo več. E, čeprav gre e, na Cipro za evropsko ozemlje. Dediščina grških eh, ciparčanov je še vedno v njihovih rokah in prav tako Turčija ciparčanom preprečuje, ciparski republiki preprečuje neomoteno gospodarsko delovanje. Ravno tako ni omogočila dostopa do letališč in pristanišč. Zato je treba izvajati tudi pritisk na Turčijo. In mi smo proti temu, da se odpirja novo poglavje o okolju in energiji. Ne smemo eh, popuščati Turčiji v tem pogledu. Eh, istočasno pa poročevalki čestitam in upam, eh, da bo ta resolucija sprejeta. Papadopoulos. Hvala poslanka Papadopoulos za komisijo, gospod Filori. Največ pet minut, prosim. Euh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da res ne potrebujem celih pet minut za to, da bi podal oceno komisije o tem poročilu. Nam se zdi to poročilo uravnoteženo, natančno odraža situacijo v Turčiji, ravno tako poročilo predstavlja korektno sliko in natančno sliko vsega, kar se je dogajalo v preteklem letu in ravno tako nakazuje določene perspektive, se pravi nakazuje, kaj mora Turčija še narediti, da doseže napredek na različnih področjih, ki so predmet tega poročila. Res mogoče bi bilo dobro dodati nekaj dodatnih razmislekov o tem, kolikšno težo imajo nekatere svoboščine, temeljne svoboščine v primerjavi z drugimi. O tem je govorila gospa Flotka prej. Mogoče bi ravno v tem pogledu eh, razmislili o tem, da bi malo drugače uravnoteženi stvari določene temeljne svoboščine zaslužijo uh, tudi to, da so omenjene v tem besedilu. Rija, poslal sem vam naša razmišljanja v zvezi z uvodno izjavo, ki se nanaša na poročilo komisije. Želel bi, da ta naš dopis preberete in komisija je prišla do zaključka, da je v preteklem letu bilo doseženega nekaj, ampak to, tako kot ste vi to napisali, ni eh, v skladu s tem, kar smo mi napisali v svojem poročilu. Mogoče bi to še enkrat prebrali. Govorite namreč o omejenem eh, napredku, kakorkoli že. Še enkrat pa je to odlično besedilo in vam zanj čestitamo. Hvala lepa. Hvala, gospod Filori. Za konec pa še gospa poročevalka Oman Rujten, prosim. Hvala. Dovolite, da se navežem na nekaj točk iz razprave. V poročilu preprosto ni mogoče, ker je, ga je treba omejiti po dolžini, ni mogoče iti vse podrobnosti, ki so bile omenjene danes in jih celovito obravnavati. Kolega je omenil Bolgarijo in ko slišim to, moram reči, da smo lani to vključili v poročilo, ampak zdaj smo poskusili uravnovesiti poročilo še bolj. Moramo biti kritični tam, kjer moramo biti kritični, moramo pa biti objektivno pozitivni pri tistih točkah, kjer turška družba je naredila nekaj pozitivnih korakov v pravo smer in kjer želimo, da nadaljuje z dejanji v to smer. Zato pozivam svoje kolege, če bi lahko, prosim, ohranili to ravnovesje, ki smo ga oblikovali. Politični kriteriji. V zvezi s tem sem vedno govorila, da načelo sodelovanja znotraj Evropske unije temelji na Köbenhavenskih kriterijih. V civilizirani družbi se mi zdi zelo pomembno, da pravice posameznikov in kolektivne družbe da niso zapisane samo v pravni državi, ampak da obstaja prava miselnost v družbi. In žal mi je, da gospod Flutrek, ki. Gospa Flutrek, ki ni bila prisotna med mojo predstavitvijo, pravi, da moramo bolj paziti na in poudariti sindikalne pravice. Ampak, gospe Flötre, želim povedati, da je res zelo pomembno, da so verske pravice zapisane v tem poročilu. Zato jim namenjam kar precej pozornosti. Tukaj ne govorimo o zelo majhnih manjšinah. Če si pogledamo, kakšna razprava poteka v državi, vidimo, da se lahko doseže še več napredka upam, da bodo poslanci podali predloge sprememb. In seveda razumem, da je treba spoštovati verske pravice. Glede medijev, tudi tu sem poskusila podati objektivno sliko in nisem hotela zauzeti nobenega stališča ali se postaviti na eno ali drugo stran. Po mojem je globa, ki je bila izrečena eni od medijskih hiš, bistveno previsoka, ampak ne vem, ali lahko sploh kaj naredimo v zvezi s tem. Mislim, da moramo samo pomagati Turčiji, da oblikuje medijski kontekst, ki bo zdrav za to državo. V nekateri državah Evropske unije celo nimamo takega zdravega medijskega okolja. Glede pravic žensk, mislim, da vse, kar sem povedala v zvezi s tem, je zajeto v nekaterih odstavkih. Lahko bi napisala deset odstavkov v zvezi s tem, ampak mislim, da bi s tem samo ponavljala tisto, kar je že zapisano v dokaj zgoščeni obliki v tem poročilu. In upam, mislim, da ne bomo dobili preveč predlogov sprememb. Potem pa še Cipr in Grčija. V poročilu, ki sem ga predstavila lansko leto, sem vključila kar nekaj točk v zvezi s tem. Malce bi bilo nelogično, če bi zdaj ponavljala tisto, kar sem že povedala lani. V odstavku 28 pa smo rekli, da moramo ankarski protokol začeti izvajati takoj. Kar nekaj odstavkov je namenjenih tudi NATO in Cipru in tako naprej. Če Turčija prizna Cipr, bodo vsi problemi rešeni. potem bi tudi na, dosegli napredek pri poglavju o energetiki. Tuška vlada je izvedla tudi nekaj ukrepov v zvezi s tem in to omenjam v poročilu. Grški ciprčani morajo tudi izvesti nekaj pozitivnih korakov naprej in to sem tudi povedala svojim prijateljem. Če pokažete dobro voljo v Turčiji, bo situacija bistveno lažja. Kajti potem bomo lahko zaključili s poglavjem o Cipru. In za to pravzaprav gre. Gospod predsednik, mislim, da sem omenila večino točk, ki je bilo izpostavljenih v razpravi in hvala za pozitivne besede podpore. In upam, da ko bomo morali sprejeti to poročilo v februarju, upam, da bomo dosegli več kot 90 odstotno večino. In mislim, da bo to dalo jasen signal Turčiji. Hvala. Hvala, zahvaljujemo se kolegici, poročevalki, tudi za te sklepne, natančne besede. Kmalo bomo prišli k naslednji točki na dnevnem redu ki predvideva izmenjavo mnen z gospo Ashton, visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in podpredsednico komisije. Naj izkoristim teh nekaj minut, ki nam še ostajajo, da vam posredujem nekaj navodil o tem, kako bo potekalo delo. Vidim, da se želi Edkins javiti k besedi. Postopkovno vprašanje. Ja, opravičujem se čisto na kratko v zvezi z zadnjo točko, o kateri smo govorili. Ali imamo neko časovnico, nek rok za eh, to, da podamo predloge sprememb? Eh, ja, prav imate. Rok za vložitev predlogov sprememb je 15. december ob 12. To je bilo treba povdariti. Sedaj, če se vrnem k uvodu za drugo točko, bi povedal naslednje. Veliko ljudi se je, javilo, se je izrazilo voljo, da bi spregovorilo. Konferenca predsednikov je predvidela določen čas za govor in tudi gospa Ešton nima toliko časa, moramo se omejiti na dve uri. skupinam smo dodelili čas za govor na podlagi Dontovih pravil. Vsi se morate strogo držati časa za govor. Že vnaprej se vam opravičujem, če bom nepopustljiv pri spoštovanju teh omejitev. Če boste torej prekoračili čas, se vam že vnaprej opravičujem. Bom tudi zelo antipatično moral prekiniti vaš govor. Potem v vodu prosim gospod Ašton, da se nam pridruži, da bomo lahko začeli no delo. Prosim.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 ki jo sprejemamo tu med nami z velikim veseljem. Za nas je velika čast, da jo lahko gostimo v tem odboru. Nekaj dni oziroma samo nekaj ur, če lahko tako rečemo, po njenem imenovanju. Ta njena zadolžitev je zelo pomembna za zunanjo politiko Evropske unije. Uh, Komisija je torej sedaj ustrezno prevzela svojo vlogo v diplomatskih dejavnostih za skupno upravljanje 27 držav članic. To zadeva tudi mirovne odnose, ki se navezujejo na eh, dobrososedska načela. Sedaj je že v veljavi nova Lizbonska pogodba. S tem je prišlo torej do pomembne preobrazbe. K temu so prispevali njeni predhodniki, Xavier Solada, Solana, Benita Ferrero-Waltner. Vsem tem bi se danes zahvalili za upravljeno delo in se jih lepo spominjamo. Gospa Ashton, imenovanje za visoko predstavnico in podpredsednico komisije smo želeli, da bi se upadalo začetkom mandata nove komisije. To bi legitimiralo demokratično glasovanje v svobodno izvoljenem parlamentu. Verjetno bi tudi, bi tudi sami želeli, da bi srečanje potekalo v tistem kontekstu. Vendar je prišlo do določenih zamud pri ratifikaciji Lizbonske pogodbe. Zaradi tega je bilo treba počakati pravzaprav na institucionalno ravnoteže, ki je bolj praktične narave. Torej, glede na vaše imenovanje smo prosili, da bi nas tu obiskali v našem odboru, zato da bi v teh dveh urah, ki nam jih posvečate, spregovorili o vseh izzivih, ki vas čakajo pripomba o tej, tem imenovanju. Predsedniki vlad in držav so se odločili, da bodo kot visoko predstavnico imenovali članico trenutne komisije. Mislim, da lahko povdarim, da je to izbira, ki jo lahko razumemo kot dobro popotnico v eh, zunani politiki Evropske unije s tem je legitimirano zaupanje komisiji, eh, tudi strani parlamenta. To zaupanje temelji na iskrenem, spoštljivem dialogu med sami nami. Vi, gospa Ashton, ste kot komisarka dokazala veliko spoštovanja do našega odbora pri vodenju eh, vaših nalog. Upam, da boste tudi v prihodnje še naprej izkazovali tako dovzetnost, tako občutljivost. To bo zagotavljalo vaše dobro delo in naše dobro delo. V naslednjih tednih boste morali pripraviti vzpostavitev Evropske diplomatske službe. Zato pogodba predvideva posvetovanje s parlamentom v duhu lojalnega sodelovanja in inštitucionalnega spoštovanja, o katerem sem eh, govoril, sem prepričan, da boste poskrbeli za to, da bo naš odbor lahko aktivno sodeloval pri razpravah, ki bodo potekale pred samimi predlogi in ki bodo spremljale eh, zakonske predloge. Eh, Sedaj bi vam takoj predal besedo. Prosim vas, tako kot sem prosil tudi vse prisotne kolege, da časovno omejite vaš prispevek vam smo dodelili okrog 10 minut. Upam, da vam bo to uspelo in s tem boste zagotovili dobro delo v celotnemu našem odboru. Prosim, gospa Ašton. Gospod predsednik, članice in člane parlamenta, najprej najlepša hvala za ta veliki privilegij, ki ga imam, da sem lahko danes pred vami. Zelo sem bila vesela, ko sem slišala vas omeniti, kako da ste priznali moje prejšnje spoštovanje eh, tega parlamenta. In prav imate, gospod predsednik, res se želim še naprej nadaljevati sodelovanje s parlamentom in želim se vračati k vam, kolikokrat bom le mogla. Dovolite mi, da še nekaj dodam prej sem delala z odborom INTE in sodelovala sem z vsemi parlamentarci, ampak upam, da ne bo samo ob takih priložnostih, ko se bomo lahko pogovarjali. Upam, da se bomo lahko pogovarjali tudi takrat, ko imate in ko boste imeli vi kakšno vprašanje, na katera me boste želeli opozoriti. To je zelo pomemben trenutek za me. Včeraj je začela veljati Lizbonska pogodba in vesela sem bila, da sem s parlamentarci lahko proslavila ta dogodek dogodek. In eh, svoje eh, mesto sem sprejela, svoj položaj sem sprejela z obljubo, da bom dobro delala. Spoštovala bom države članice Evropske unije in državljane. In veselim se sodelovanja s predsednikom sveta, predsednikom eh, komisije in pa zunanimi ministri vseh 27 držav članic. In eh, kot eh, podpredsednica komisije, bom sodelovala tudi z novo komisijo, ko bo potrjena. K vam prihajam v istem duhu. Za vami želim skupaj ugotoviti, kako najbolje razviti ta odnos. Ravno tako vam obljubljam, da bom s parlamentom še naprej komunicirala na odprt in pragmatičen način. Vem, da je bilo že veliko povedanega o tem, ali so moje izkušnje najbolj relevantne. Ampak Nikoli nisem bila kdo, ki bi delala z oske perspektive. 28 let izkušen imam na področju pogajanj, na področju doseganja konsens, konsenza in te izkušnje zadnji v zlastem letu upam bodo izkušnje, ki jih bo ta parlament priznal kot relevantne za vlogo, ki jo bom odigrala. In verjamem v mirno diplomacijo. Zakaj? Če si pogledamo izzive, s katerimi se soočamo, vemo, da je zelo težko zgraditi zaupanje med ljudmi eh, in težko je delati skupaj. Zato držimo svojo usodo v svojih rokah. Zato moramo zagotoviti, da bodo ljudje poslušali in govoriti, da se učimo in. Eh, učimo, da eh, znamo delati z vsemi. In zato sem prepričana na podlagi svoje eh, karijere kot eh, ministrica eh, v Združenem kraljestvu, eh, kot sodelujoča v Lovski zbornici in tudi kot eh, komisarka za trgovino, na podlagi vsega tega menim, da imam potrebne kvalitete za to delo. Eh, Eh, sodelovala sem tudi z ZDA, Kitajsko in Rusijo in prepričana sem, da bodo te izkušnje veliko pomagale pri mojem bodočem delu. Veliko čas mi je bilo, ko je vseh 27 držav članic odločilo, da sem prava oseba za to delo. Prav tako eh, sem bila nekoliko presenečena, kar ste verjetno videli tisti večer. Najprej želim zagotoviti, da bomo imeli kontinuiteto zunanje politike in zato izrazam vse spoštovanje Javieru Solani in Beniti Ferrero Waldner izražam zahvalo za vse, kar sta naredila. Nimam več časa, gospod predsednik, vem, da imate veliko vprašanj, ampak naj vam povem naslednje. V svetu imamo velik ugled in to zahvaljujoč vrednotam, ki jih vsi spoštujemo, tako vi, jaz kot vseh 27 držav članic. Mi že jasno in se prepričanjem govorimo o najpomembnejših izzivih, ki so pred nas. Smo najpomembnejši, ko gre za zagotavljanje humanitarne pomoči in financiranje projektov projektov. Pol eh, milijona ljudi dela skupaj in zato moramo poskušati oziroma pol milijarde ljudi dela skupaj in zato moramo združiti vse svoje sile, da bo naša težja še večja. Ravno tako moramo povezati delo, ki ga upravljamo po celem svetu in zagotoviti, da se bodo vse funkcije med seboj bolj učinkovito dopolnevale. Kar je še pomembnejše, videli boste, da bom naslednjih nekaj tednov delala na predlogih za, za, za službo za zunanje politično delovanje. Skušali bomo zagotoviti močno voditeljstvo na podlagi tega, kar že obstaja v svetu in komisiji. In bomo tako poskušali zagotoviti novo diplomatsko službo, ki bo prinašala novo vrednost, dodano vrednost eh, državam članicam in ki bo edinstvena po svojem značaju. Hvala lepa. Hvala, gospa Ašton. Uh, eh, Vrlina sposobnosti strdevanja je tudi zelo uh, koristna za uspešno delo. Sedaj bodo nastopili gospodi, gospodi in gospe poslanke. Kot prvi ima besedo, ime, besedo v imenu PPE gospod Salafranka. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V imenu LS vam želim čestitati za vaše imenovanje. Zahvaljujem se vam, da ste tako hitro prišli na naš odbor. To je zame znak dobre volje, da želite vključiti parlamentarce v to prehodno obdobje. In Poslali vam bomo tudi predvsej vprašanj in videli bomo potem, kakšni bodo vaši odgovori. Zlasti nas zanima delovanje bodoče službe za zunanje politično sodelovanje. Sedaj pa bi želeli vedeti, ali ste pripravljeni v tem prehodnem obdobju vključiti parlament v celoti pač v eh, pristojnosti, ki jih imamo, ali nameravate vključiti parlament in ali veste, katere geografske službe bodo neposredno povezane z vami pri sodelovanju in razvojni pomoči, katere so tista področja, ki bodo sodelovala z drugimi eh, komisarji, potem, kje boste imeli svojo pisarno, v stavbi sveta ali v stavbi komisije. Prav tako vaše imenovanje in Eh, imenovanje eh, predsednika sveta. Eni so rekli, da ne, ne bi mogla ustaviti prometa v Washingtonu ali New Yorku, ampak mi tega od vas ne pričakujemo. Mi od vas pričakujemo odgovorno delovanje na področju zunanje politike, ki bo v skladu z našimi načeli in vrednotami. In upamo, da boste to naredili upamo, da boste prepričljivi, da boste imeli vizijo, da boste ambiciozni, da boste privrženi evropski stvari. In za zaključek, gospod predsedojoči, dovolite še eno vprašanje. Kaj menite o dejstvu, da se 27 držav članic ni moglo dogovoriti, da bi podprlo kandidaturo eh, za predsedstvo eh, generalne eh, skupščine? Hvala poslanec Salafranka, koordinator socialistične skupine Vikening. Dve minuti. Besedo imate. Spoštovani gospod predsedojoči, Lady Ashton. V imenu skupine socialistov in demokratov vas pozdravljam tukaj v tej hiši kot visoko predstavnico in podpredsedniko Evropske komisije. V bistvu gre za dve deli, ki sta med seboj tesno povezani. Pravo zaslišanje bo potekalo januarja, ampak mislim, da bo naša današnja razprava zelo pomembna, zlasti v luči nove Evropske komisije. To je vaš drugi delovni dan. In eh, dejstvo, da ste že drugi delovni dan tukaj, je znak, da ste pripravljeni z nami eh, tesno sodelovati. Mi smo edino izvoljeno telo Evropske unije. To je zelo pomembno. Včeraj je začela veljati Lizbonska pogodba. Ta pogodba ni le ustvarila vaše mesto, ampak je za nas ustvarila nove odgovornosti in nam dala nola pooblastila. V naslednjih eh, tednih in mesecih bomo eh, imeli veliko dela. Delali bomo v okviru novega sistema. Upamo, da bomo lahko našli pravi način, da bomo koordinirali eh, lahko pristop skupnosti in želim vam pri vašem delu veliko uspeha. Uh, no, nekaj pozitivno znakov je v odnosih med EU in Rusijo. Eh, predsednik Medvedev je eh, poudaril modernizacijo kot glavno nalogo, ravno tako je omenil boj proti eh, korupciji, probleme z volitvami. Kaj bi vi morali narediti, da bi rešili energetske spore med EU in Rusijo? To je eden glavnih eh, razlogov za velike izzive v teh odnosih. In kako nameravate okrepiti eh, dialog o človekovih pravicah in pravni državi v Rusiji? Hvala poslanec Vignik. Besedo ima koordinat doktorica. Skupine Alde, poslanka Nec, dve minuti. Spoštovani gospod predsedojoči, Lady Ashton, kolegice in kolegi. Uh, ko ste bili imenovani tisti večer, so bile narejene fotografije, so bile posnete fotografije in nekatere so bile poslane naokoli po svetu. Nekatere od teh fotografij so bile zelo zanimive, da ne rečem nenavadne. Videli smo vas, kako stojite poleg gospoda Barosa in gospoda Reinfelda. In na eni strani je bil gospod Herman van Rumpoj, na drugi strani pa ste bili vi, gospa In mislim, da ta porazdelitev ni odražala pomembnosti vaše funkcije. Nekako je izgledalo, kot, ste vi, kot da ste vi zunaj tega. In predsednik Eh, sveta je izpadel, kot da se želi držati svojih prerogativ. Zato me zanima, kako vi nameravate delati v tem institucionalnem labirintu, kako se boste izognili temu, da ne bo prišlo do eh, bojev za eh, pristojnosti za področja. Želeli bi, da nam povedate neke stvari o tem. Do aprila želi, morate pripraviti predlog, ki ga mora potem sprejeti komisija. Posvetovali se boste tudi z eh, Evropskim parlamentom. To je prav gotovo življenska priložnost za to, da se zgradi nova oblika diplomatske, eh, evropske diplomacije. Eh, ta nova predlagana služba odpira nove možnosti. Ukvarjati se boste morali z občutljivimi nacionalnimi interesi in zanima me, kakšni so vaši načrti v zvezi s tem. Hvala, poslanka Nejc. Besedo ima koordinatorica skupine zelenih, poslanka Lunaček, dve minuti. Thank you, Mr. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Baronesa Ashton, v imenu eh, skupine zelenih pa vam želim pozdraviti v Evropskem parlamentu in se vam zahvaljujem, da ste prišli sem. Evropa potrebuje, Lady Ashton, močen enotni glas. Evropa potrebuje en jasen, prepoznaven obraz. Potrebujemo tudi ukrepe, ki bodo skupno politiko oblikovali v jasni smeri, tako kot to opredeljuje Lizbonska pogodba. Potrebujemo skupni evropski interes, tako, da eh, bomo lahko ustrezno nadomestili dosedanjo prakso, ko se je včasih zgodilo, da so nekatere države eh, delovale drugačno eh, kot druge. Vi ste proevropejka. Upam, da boste to dokazali tudi v svojem delu. Dovolite mi, da vas vprašam naslednje. Kaj nameravate storiti za to, da ne boste samo podaljšana roka britanske vlade? Upam, da vam bo eh, to uspelo in pri tem boste imeli našo podporo. Eh, doslednost na znotraj in na zven. Eh, zunanja in varnostna politika bo stvar več komisarjev. S tem se bodo ukvarjali komisar za eh, razvoj, za širitev. Kako boste zagotovili dosledno eh, delovanje? Kaj mislite o tem, da bi bil samo en sedež za EU, da bi bil enotni sedež za EU v varnostnem svetu? V Bosni in Hercegovini ustavni eh, proces zastaja, kaj lahko naredimo, da eh, odpravimo ovire, s katerimi se srečuje Bosna in Hercegovina na poti v Evropo. In eh, v primeru Kosova, ali ste za to, da se uredi tudi potovanje brez vizumov? Hvala poslanka Lunaček. Besedo ima gospa Ašton. Gospa Ašton, prosim vas, da se na te prve štiri prispevke omejite eh, v svojem govoru na pet minut. Hvala, bom kratka, pet minut imam. Gospod Salafranka, najlepša hvala za vaše dobre želje. Mislim, da čisto eh, upravičeno govorite o odnosu, ki ga bom imela s parlamentom. V celoti nameravam spoštovati pogodbo in parlament. Kako to zagotoviti? za nas eh, je bistveno, da to določimo skupaj. In morala sem pogodbo natančno prebrati za to, da sem lahko delala tudi s parlamentom prej. Ampak vedno, vedno bom želela, da bo parlament imel svoje mesto v dialogu in v razpravah in naredila vse za to, da se to zgodi. Uh, ali e, želim kje ustavljati promet. Ne, jaz si želim, da promet teče nemoteno naprej. To, kar je za nas pomembno, je naslednje, da na različne načine z usklajenimi glasovi, z mirnimi, tihimi glasovi jasno povemo, kaj je Evropska unija, kakšne so naše vrednote in da povemo, da mi igramo svojo vlogo pri tem, da bodo stvari šle na boljše kar zadeva eh, Združene narode, ni presenetljivo, da pride do razlike v mnenjih pri 27 držav. No, eno tezivo je ravno ta, da najdemo skupna področja. Ne mislim vedno na eh, najnižji skupni menovalec, ampak mislim na najvišji skupni dejavnik. Potem hvala lepa predstavnik eh, skupine socialistov in demokratov. Res je, tudi jaz se strinjam, eh, del, sodelovali bomo. Bila sem v Štokholmu, eh, bila sem na vseh vrhih z Rusijo v zadnjem letu. Mislim, da predsednika Medjedova zanima prihodnost Rusije. In seveda smo že začeli govoriti o energiji to bomo morali tudi nadaljevati. Kar pa zadeva človekove pravice, pravno državo, eh, tu moramo z, Rusi, z Rusijo razpravljati še naprej in imela sem že nekaj priložnosti, da sem poslušala te dialoge. Kot komisarka za trgovino sem poslušala tudi eh, govor predsednika eh, in predsednika vlade Rusije. Eh, potem odgovor skupini Alte. No, fotografija, ki ste jo omenili, pravzaprav sploh ne vem, kje sem stala takrat, ko so uh, slikali. In uh, danes grem v Madrid popovdne, tako da se bom srečala z uh, pre, uh, predsedojočim, da bom srečala tudi ministra in predsednika vlade Španije. Uh, lahko se bom z njimi pogovarjala. Pomembno je, da izkoristimo energijo tega rotirajočega predsedstva. Pomembno je, da znamo izkoristiti priložnosti, ki jih nudijo države članice na pravi način vem, kaj to pomeni v smislu moje vloge, mislim pa, da bomo veliko dobili, če bomo ta proces pravilno upravljali. No, eh, benih dvomov nima, da bom znala eh, tesno sodelovati s svojimi kolegi, ampak da bom istočasno točno vedela, kaj je moje delo in moja, moja prisotnost. Kar pa zadeva eh, službo za zunanje politično delovanje. Mislim, da bom znala najti način, kako zagotoviti voditeljstvo na tem področju v svetu. Seveda bo eh, ta novi predlog bistvenega pomena. Eh, pa Lunaček, najlepša hvala, jasen, eh, enotni glas in ne bom podaljšek britanske vlade. Imenovalo me je 27 držav članic in zato bom zvesto upoštevala interese Evropske unije. In ponosna sem, da se to v meni tudi ve. Zelo pomembno je zagotoviti skladnost delovanja. Vloga visokega predstavnika oziroma predstavnike je govoriti eh, v imenu 27 članov takrat, ko je dosežen dogovor, kar zadeva Bosno. Veliko je treba tam narediti. O tem sem se že pogovarjala. Eh, Porazum Berlin plus eh, ali se bo ga dalo uporabiti, ampak veliko je tu še treba narediti, časa nima potem Kosovo, na Kosovo je treba tudi še dosti več narediti v zvezi s tem, kar ste vprašali. Grazie, signor Aston. Hvala, gospa Ashton. Potem se bomo povrnili k morebitnim replikam. Sam sem si tudi določene stvari zabeležil in bom potem mogoče postavil še kakšno vprašanje. Uh, Sedaj ima besedo gospod Tanok. Pos prosim. Gospod predsedujoči, Lady Ashton, Mary Hanibor me je obtožila, da sem proti temu, da je ženska visoka predstavnica. To je neumnost. Mene skrbijo vaše izkušnje in kvalifikacije za to delo. Zelo eh, spoštujem Benito Ferrero-Voldner. Ona je eh, bila avstrijska zunanja ministrica in je imela eh, izjemne kvalifikacije. Tudi Javier Solana je bil zunanji minister Španije in generalni sekretar sekretar NATO, prednje postal visoki predstavnik. Tukaj je veliko eh, zunanih eh, ministrov, bivših zunanih ministrov, ki bi odlično upravljali to delo. In zakaj vi mislite, da lahko vi zasedate to vitalno mesto, eh, če so to druge, ki so bolje kvalificirani za to? Sedaj skupna zunanja in varnostna politika. Kaj, kako se boste potrudili na, vr, na vrhu za Ukrajino, da boste opozorili rusko vlado na to, da ne bodo vplivali na volitve in eh, kako boste preprečili, da eh, ne, ne bo tega vpliva. Zgornji Karabah, kaj eh, in kako si razlagate zadnje izjave Azerbajdžana o možni uporabi sile in v kolikšni meri je pametno, da Turčija Eh, ustraja na sporu, ki še ni rešen kot predpogojo za normalizacijo odnosov z Armenijo. Potem glede na to, da ima eh, NATO svojo lastno politiko na, eh, na rogo Afrike, kaj bo tu lahko naredila EU? Ali lahko podpirate vzpostavitev poveljniškega centra tukaj v Bruslu in Eh, ne na zadnje, ali boste sposobni se odpreti sindikatom, eh, sindikatom Združenega kraljestva, ki se opirajo proti sporazumu med EU in Kolumbijo in ali boste eh, GSP plus pre, preprečili za Republiko Šrilanko. Hvala poslanec Tenok. Besedo ima koordinator skupine GUE, poslanec Lözing. Ja, auch ich begrüße Sie im Namen der Europäischen Linken ganz herzlich. V imenu Evropske levice vas prav lepo pozdravljam in takoj se bom dotaknila svojih vprašanj. Do aprila 2010 bi morala organizacijska struktura eh, zunanje politike in varnostne politike biti izdelana. In švedsko predsedstvo pravi, naj bi bila nova služba neodvisna od sveta in komisija vendar eh, pa bo eh, Evropski parlament imel tudi več besede. Ali to ne bi bila priložnost za večjo demokratizacijo evropske zunanje in varnostne politike? Kako osebno gledate na to? Kaj so vaše osebne preference? Potem, velike države članice bodo imele največjo vlogo v eh, storitvi v službi za zunanje politično delovanje. Ali ne menite, da lahko to povzroči demokratični deficit, kar zadeva Somalijo in Atalanto? Slišali smo, da je da se bo uporabil instrument stabilnosti za to, da se financira eh, svetovalce v Somaliji. To pomeni, da je s tem zagotovljena pomoč prehodni vladi. Ta vlada pa eh, vedno bolj uporablja širjatsko pravo in eh, vedno več primerov je kamenjanja žensk. Nisem čisto prepričan, da je to tisto, na kar je mislila EU, ko je govorila o stabilizaciji tega območja. Glede na to, da boste odgovorni tudi za proračun, za zunanjo politiko, kakšne številke so predvidene, o kakih številkah lahko govorimo, zlasti ko govorimo o e, stroških za vojaško delovanje. Kolikor jaz vem, je svet tisti, ki mora sprejeti proračun se kvalificirano večino, kakšne so predstavnosti parlamenta. Hvala poslanka Lüzling. Besedo ima kolega Bannerman. Dve minuti. Um, Spoštovana baronica Ashton, razumem vaše pozicije, vaša stališča kot pri znani televizijski seriji Znanstveni fantastiki Dr. Fu, ampak to je čisto druga tema. Tako da bolje, da se osredotočimo na vašo preteklost in prihodnost. Kar nekaj resnih vprašanj je pred vami in te boste morali obravnavati. Ko ste bili vodja kampanje za britanske volitve, me zanima, ali ste prijemali denar od držav Sovjetskega bloka ali od komunistične stranke Velike Britanije, neposredno ali posredno, ko je šlo za jedrsko razorožitev. Torej, zanima me, ali ste sprejemali denar od kogarkoli iz sovjetskega bloka ali komunističnih organizacij ali njihovih simpatizerjev. Dejstvo. To, da ste takrat eh, imeli v rokah denarna sredstva eh, te svoje stranke, ste imeli to priložnost in sicer se je za leto 1991 za nekatere vaše kolege izkazalo, da so od KGB-ja prijemali denar. In kar nekaj teh sredstev ni bilo povezanih z donatori. Žal so države na vzhodu živele pod komunizmom in CND se nam zdi, da zahteva oziroma zasluži pravi odgovor. Hvala, poslanec Bannerman. Za neodvisne poslance kolega Madlener. Dve minuti. Ja, eh, voorzitter <clears throat> we hebben veel vragen gehoord vooral van de britse afgevaardigde ik wens daar ook. hvala veliko vprašanj smo slišali že s strani britanskih kolegov predvsem. In če dovolite, bom dodal še svoje vprašanje. Delali boste s 27 državami in 27 viziji za zunanjo politiko. In Švedska je podala predlog, da naj bi Jeruzalem postal prestolnica palestinske države in to je nesprejemljivo. Kako boste torej uskladili in poenotili vse te različne vizije. Rekli ste, da ste za diplomatski pristop, ampak ali boste sposobni sprejeti odločitve, kako boste zagovarjali interese majhnih držav kot je nizozemska? Hvala poslanec Madler. Gospa Ashton, zavedam se, da je težko v petih minutah odgovoriti na vso to kopico vprašanj, Včasih je kak poslanec postavil celo več vprašanj, vendar sem prepričan, da boste temu kos. Pet minut imate, prosim. Hvala, potrudila se bom. Gospod Tenok, začeli ste s vprašanjem, zakaj naj bi sploh zasedla to delovno mesto. Odgovor je v tem, ker me je 27 vodi držav prosilo za to in imenovalo na to mesto in potrudila se bom, da bom to, del, to delo opravila čim bolje. Glede izkušenj in kvalifikacij v tej hiši, v tem parlamentu, zelo cenim te izkušnje in vem, da ima ogromno ljudi ogromno izkušenj. Če dovolite, bom kar najbolje izkoristila te veščine in znanja ki jih imate tukaj, ampak vseeno menim, da so moje izkušnje primerne za moje delovno mesto. Glede Ukrajine s predsednikom Rusije in, uh, smo imeli, in tudi Ukrajine smo imeli pogovore, vendar pa je težko vedeti, kakšni bodo rezultati teh pogovorov in tudi rezultati volitev. Glede misije Atalante in dela admirala Hudsona, Mislim, da lahko veliko prispeva k uspehu operacije, ampak delovati, sodelovati moramo tudi z Afriško unijo in naslednjim vrhom v Afriki in razmisliti tudi o možnih pobudah na kopnem. General Liki in jaz sva se o tem pogovarjala včeraj. Kot laboristka sem vodila tudi pogajanja o prostotrgovinskem sporazumu med Evropsko unijo in Kolumbijo. To sem vodila tudi kot komisarka za trgovino. Evropska služba za zunanje zadeve naj bi bila ločena od komisije, ampak tukaj nas tudi zavezuje pogodba kot visoka predstavnica Unije moramo, moramo slediti temu, kar je zapisano v Lizbonski pogodbi. Moja naloga je, da vzpostavim to novo službo in to v sodelovanju tudi z vami, europoslanci. Majhne države so zelo pomembne. Veliko, kar nekaj poslancev je to izpostavilo. In treba je zagotoviti, da njihovo vključevanje v Evropske službe za zunanje zadeve in v našem na splošnem delu je zagotovljeno. Torej sodelovala bom s vsemi državami članicami. Somalijo smo že omenjali, številke o proračunu. Šele drugi dan sem na tem delovnem mestu, tako da teh številk še ne poznam. V Ženevi smo sodelovali tudi z drugimi kolegi. Seveda je razumljivo, da me sprašujete o tem, kdo sem, ampak leto 1982 je že daleč nazaj, ampak bom vseeno odgovorila na vaše vprašanje. Nisem prijela denarja od nomenih komunističnih držav. CND je bila stranka, ki je verjela v demokracijo in v vrednote. In če me toliko let potem vprašate, kaj se je dogajalo, takrat bom poskusila odgovoriti. 38 odstotkov tega denarja smo prijeli na demonstracijah, na uličnih vogalih, kjer smo poskusili zbrati čim več denarja. Ampak, če ne bom uspela odgovoriti na vprašanje, odkot je prihajal denar, upam, da ne boste presenečeni, saj je bilo to že veliko let nazaj. 27 različnih vizij o zunanji politiki. Ja, res moramo najti način, kako bomo zagotovili sodelovanje in kako bomo to poenotili pa tudi, če pride do nesoglasi, do različnih mnen v zunani politiki, kot je Kosovo in misija SDP, skupne varnostne in obramne politike, moramo vedeti, da gre tako kot pri gospodarstvu za različne, različne izhodišče in težko jih bo poenotiti. Našli bomo skupne dejavnike in pri tem poskusili ne izgubiti skupnega imenovalca. Hvala, gospa Ashton. Sedaj bomo prišli k tretjemu sklopu, ki predvideva enominutne govore. Priporočam se, izogibajte se v vodu in lotite se kar takoj vprašanja. Poslanec Breda ima besedo, ena minuta, prosim. Najlepša hvala. Imam dve vprašanji. Najprej, kako gledate na bodočnost čezatlantskih odnosov, kar zadeva politiko in obrambo? Obenem me zanima, ali mislite, da bo mogoče prišlo do težav pri političnem eh, sodelovanju ali pri obrambi. Potem vzhodno partnerstvo. Opravimo eh, vajo. Kakšno bo to partnerstvo naslednje leto, na primer? Katere ukrepe ste predvideli za Moldavijo? To je proevropska država z vlado, ki želi izpolniti cilje partnerstva. Mislim, da bi lahko bila Moldavija ključnega pomena za to vzhodno partnerstvo. Kaj mislite o tem? Hvala. Najlepša hvala, poslanka Preda. Besedo ima eh, poslanec Ovid, eno minuto. Spoštovana visoka predstavnica, čestitke in gospodu Tajnogu zadano vprašanje, kaj pa bi Torici lahko prispevali k Evropski uniji. Visoka predstavnica, imam vprašanje tudi v zvezi s transatlantskimi odnosi. Nisem prepričan, da vaš opis odraža to, da ste verzija Hillary Clinton. Ampak zanima me, kako boste vi zagotovili, da bo Amerika gledala tudi čez Atlantik, ne le čez Pacifik. Kako boste rešili tudi spor, kar zadeva govedino med Evropsko unijo in ZDA. In glede na to, da prihajava iz iste države, me zanima, ali boste si vedno prizadevali za harmonijo z ZDA za vsako ceno. Hvala poslanec Sovit. Besedo ima kolega Cyrus Volski. Eno minuto imate, prosim. Uh, Gospa Ashton, Lady Ashton, najprej čestitke za imenovanje. Veselimo se sodelovanja z vami in vodenja zunanje službe pod vašim vodstvom. Kako pomemben pa je za vas partnerski projekt, kako ga boste izvajali in kako boste zagotovili, da služi interesom tako Evropske unije in našim vzhodnim sosedom, pa nikomu drugemu. Drugo vprašanje glede energetske varnosti kot del zunanje politike. Si želimo tudi zunanjo politiko o energetiki, ki bi se izvajala v okviru portfelja zunanjih zadev v okviru Lizbonske pogodbe. Kako boste zagotovili, da bo to del zunanje politike Evropske unije in kako boste zagotovili, da bodo načela energetske listine izvajena v praksi? Potem pa še EU-Rusija. Kako boste združili zunanjo politiko, ki bo temeljila na vrednotah in človekovih prvicah in kako boste to uskladili z gospodarskimi interesi? Hvala. Onorevole, bi pregledali rispite. Prosim, da spoštujete čas za govor. Poslanec Gualtieri, eno minuto imate. Hvala. Gospa Ašton. V ta, za, to zadnje desetletje je gotovo zelo pomembno za zunanjo in varnostno politiko, vendar doslej ta politika ni znala usklajevati civilnih in vojaških ukrepov pri spopadanju z izzivi. Sedaj nas čakajo novi izzivi. Ne gre samo za to, da moramo prilagoditi in posodobiti razne strukture. Sedaj je treba tudi zagotoviti večjo legitimacijo te politike tudi v odnosu z zunanimi akteri na mednarodnem prizorišču. Veliko spoštovanja ste vedno izkazovali Evropskemu parlamentu. Sedaj pa me zanima, kako mislite zasnovati konkretno odnose z našim parlamentom. kar zadeva še zlasti nove operacije. Potem pa me zanima, kako dojemate odnos med našo zunanjo politiko in NATO. Hvala, poslanec Gualtieri. Besedo ima gospa Ashton, tokrat samo štiri minute. Boste tudi tokrat uspešni? Se bom potrudila ampak upam, da bodo kolegi razumeli, da na ta način ne morem iti podrobno v ta vprašanja. Transatlantski odnosi. Ja, gospodarski svet in delo je pomembno. S Hillary Clinton se bom srečala v petek, govorili sva že po telefonu in to bo prvi od najnih številnih sestankov. Naš odnos sem opisala kot strateško pomemben. V številnih zadevah se bomo stali drug drugemu ob strani, pri nekaterih odnosih pa bomo na drugačnih bregovih, imeli bomo različna mnenja, ampak seveda bom zastopala stališče Evropske unije. Glede Moldove, gospod Preda, vzhodno partnerstvo bo zelo pomembno in zaprosila sem že za razprave v zvezi s tem s kolegico Benito Ferrero Waldner, ki bo zdaj prevzela trgovinski portfelj in zelo pomembno bo združiti te aktivnosti. Energetska varnost. Ja, to je del dialoga, ki že poteka. Čisto prav imate. Tak, sodelovala bom tudi s komisarjem, ki bo odgovoren za to vprašanje. Pomemben pa je tudi širši dialog na vrhunskih srečanjih in to bo ključno vprašanje. Tega se zavedam. Rusija. Na vrhu pred dvema tednoma v Štokholmu so bila obravnavana vsa vprašanja, ki ste jih izpostavili. Dialog z Rusijo, poglobitev tega odnosa z Rusijo, s tem, da si moramo pogledati, kaj se bo dogajalo v prihodnje. In mislim, da bomo lahko okrepili ta dialog v naslednjih tednih, mesecih in letih to bo ključnega pomena za nas. Vašega četrtega vprašanja žal nisem slišala. Mogoče me lahko to vprašate kasneje. Opravičujem se, ker imen še ne poznam tako dobro. Nadaljevanje odnosov. Ja, pomembno bo tudi to. Izpostaviti je treba pomemben vidik, kaj moramo narediti pri tem, da nadaljujemo z delom na tem področju. Začeli smo že s številnimi sestanki, v kateri želimo vključiti ključne osebje. Že včeraj smo imeli sestanek v zvezi s tem NATO. Udeležila se bomo zadevnih delov sestankov v četrtek in petek, tako da bomo lahko začeli s tako pomembnim dialogom prihodnje. Hvala, gospa Ashton. Odlično ste spoštovali čas. Četrti sklop. Besedo ima kolega Vajdere. Uh, Spoštovana barovica, baronica Ashton, po okupaciji Gruzije avgusta 2008 je moralo okrog 135 tisoč ljudi bežati iz svojih domov in veliko se jih še ni moglo vrniti domov. Veliko gruzice pa ostaja na okupiranem ozemlju. Kot visoka predstavnica, kako boste obravnavali to situacijo, ko prihaja do kršenja človekovih pravic? Energetska politika je tudi orodje zunanje politike. Kaj boste naredili, da se zagotovi, da skupna pravila niso, zunanje politike niso v nasprotju s skupnimi pravili in interesi na področju energetske politike. Tudi predsednik Evropske unije bo zastopal Evropsko unijo na področju zunanjih zadev. Ampak kako boste ravnali, ko boste imeli drugačno mnenje? Zdaj pa gospod Watson, eno minuto prosim, da se omejite na eno samo vprašanje, sicer ne morete spoštovati ene minute in potem se gospa Ašton ne more ustrezno odzvati. Hvala, gospod predsednik. Brunica Ešton. Lahko poveste kaj več o vaših strateških prednostnih nalog za Evropsko službo za zunanje zadeve? Ali bo spodbujanje vrednot Evropske unije med njimi in če ja, kako se boste lotili? promocije demokracije, pravne države, človekovih pravic in odprave smrtne kazni. In še zanima me v zvezi z Afganistanom, ali se strinjate, da gre za svetovno varnost, ki je na kocki in če ja, kakšna ne bo vloga Evropske unije in držav članic? Hvala poslanec Watson. Besedo ima kolega Džanaku, kolegica. Đanako, eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsednik. Izrekam dobrodošljico baranici Ašton. Kar zadeva Lizbonsko pogodbo, smo vedno iskali en eh, sam zunani glas. Tudi zaradi tega smo se zauzemali za enotno pravno telo Evropske unije. Vprašanje, boste zagovarjali človekove pravice kot eh, temeljni predpogoj za eh, pogajanja in pogovore z drugimi državami, še zlasti z afriškimi državami, ki se financirajo iz evropskih skladov. Hvala. Besedo ima eh, kolega Rovček. Eno minuto. Hvala za besedo. Prvo vprašanje v zvezi s Kitajsko kako bi uravnovesili njihove potrebe po strateškem partnerstvu in konstruktivnimi odnosu na dvostranskih in globalnih vprašanjih, kot je boj proti podnebnim spremembam, neširjenje jezerske orožja in tako naprej. Kako boste obravnavali kršitve človekovih pravic in nekatere politike Kitajske v Afriki? To je prvo vprašanje. In drugo vprašanje. Iran. Predsednik Ahmadinejad je v nedeljo objavil, da naj bi izgradil še deset obratov za bogatenje urana in to kmalo po tem, ko je agencija EIA izrekla, da naj tega ne bi naredila. In kaj bomo naredili s civilno družbo, za civilno družbo v Iranu, študenti in, in ostalimi? Besedo ima gospa Ashton. Štiri minute imate na voljo, prosim. Uh, um, Hvala lepa. Gospa Vedera, Gruzija. Mislim, da smo se na to hitro in učinkovito odzvali lani. In na ta način delno odgovarjamo tudi na vaše vprašanje v zvezi s človekovimi pravicami, kajti tu gre za del vrednot, ki so nam blizu, kot je rekel gospod Watson, in te so ključnega pomena v našem pristopu. Vprašali ste me tudi v zvezi z zunanjo politiko in predsednikom. Pogodba pravi, da predsednik ravna na svoj ravni in mislim, da že pri sedanjem načinu predsedovanja lahko sodelujemo kar učinkovito. Gospod Watson, strateške prednostne naloge ste izpostavili. Ja, vrednote so v središču tega. S tem, da bom lahko obiskala delegacije komisije po vsem svetu, bom poskusila najti tiste voditeljske sposobnosti in Našli bomo tisto, kar je edinstveno in kar so vrednote in gradili bomo na tem. Vse to pa predstavlja, da lahko Evropska unija govori v en glas, ko gre za vprašanja, ki so za nas pomembna. Ne vem, ali bodo te izjave enake po vseh državah. Ne vem, to si bomo morali še pogledati. Afganistan, to še preučujemo. Mislim, da moramo učinkovito in tesno sodelovati, naprimer v, podobno kot v operaciji EUPOL, tudi pri usposabljanju in podporu, podpori. Mislim, da smo lahko učinkoviti ne samo v Afganistanu, ampak tudi povsod. Ampak o tem smo govorili tudi že v okviru transatlantskega odnosa. Zastavili ste mi vprašanje, na katerega naj bi odgovorila zdaj ali ne, ampak odgovor ni tako pre, preprost. Res je nujno, da razumemo, kje lahko dodamo vrednost, ko državam zagotovimo, da je potreben dialog v našem odnosu in kdaj je bolje reči, da obstajajo okoliščine, kjer Evropska unija lahko reče, da dialog ni mogoč. In mislim, da imamo tukaj na voljo cel spektar izzivov. Tudi stališča in pogledi med mano in parlamentom se bodo včasih razlikovali. In jaz lahko samo rečem, zakaj menim, da moramo zauzeti tako in tako stališče in zakaj moramo spoštovati človekove pravice. Gospod Trovček, Kitajska. Kot komisarka za trgovino sem že vodila um, pogovore s Kitajsko in v Ženevi smo imeli to vrstne sestanek ta ponedeljek. Kitajska mora gledati zdaj tako na Evropsko unijo kot na ZDA. Kot komisarka sem govorila tudi s zadevnimi ministri na kitajski strani in prizadevala sem si tudi za to, da naj bi imeli boljše odnose. Spodbujali naj bi razvoj v Afriki, tako mi kot Kitajska. Pa še Iran. Obžalujem odločitev Irana in pokazati moramo, da smo enotni. Mednarodna skupnost mislim, da je že enotna v zvezi s tem. Menim, da moramo na koncu vse pogajati v zvezi s tem, ampak razmisliti moramo tudi o možnih sankcijah. Hvala, gospa Ašton. Sedaj začenjamo s petim sklopom govorov. Poslanec Lok Biler, na voljo imate eno minuto. Poslanka Lok Biler. Spoštovana Lady Ashton, ravno kar ste omenjali Iran in eh, problem z uranom, ki ga imamo tam, oziroma za jedrsko energijo. Kako pa vidite prihodnost odnosov z Iranom? Kaj ti te odnosi niso samo uh, odnosi v zvezi z uh, jedrsko z jedrskim obraževanjem. V Iranu je tudi močna civilna družba. E, dobro je, da imamo resna pogajanja e, in dobro je, da se vsi potrudimo za jedrsko razoževanje. Imamo kmalo e, predvideno revizijo MPT-ja in Mene zanima, kaj vi nameravate konkretno. Hvala poslanka Lopiler. Eno minuto ima sedaj na voljo poslanec Van Orden. E, glede na to, da je e, britanski ki predsednik vlade vas imenoval in njegovi eh, socialistični eh, sopotniki, glede na to, da bo prišlo do spremembe vlade v Veliki Britaniji, ali eh, boste odstopili in zahtevali eh, novi mandat, zato da bi imeli večjo zaupanje. No, rekli ste, Eh, da je treba zagotoviti večjo varnost na naših cestah. Ampak vsak dan k nam prihajajo ljudje nelegalno iz Somalije, iz Iraka, iz Afganistana in iz drugih držav, eh, drugih držav ki so inkubatorji terorizma. In kdaj boste podprli vlado in ljudi eh, Šrilanke, ki potrebujemo GS, eh, zato da se oživi gospodarstvo po 30 letih terorizma? Hvala poslanec Van Orden. Eno minuto ima na voljo poslanec Kovačev najprej mi dovolite da vam čestitam za vaše imenovanje moje vprašanje je bolj institucionalno kako nameravate koordinirati svoje delo znotraj vprašanj eh, zunanje in varnostne politike s timi s timi komisarji ki eh, v svojem delu tudi vključujejo eh, elemente zunanje in varnostne politike tu v glavnem mislim na odzivanje v krizi na humanitarne akcije kako pa bodo tudi te komisarji sodelovali za bodočo službo za zunanje politično delovanje in ali nameravate vzpostaviti posebno eh, delovno skupino znotraj kolegija komisarjev za eh, zunanje delovanje in ali boste eh, začeli s tem delom od prvega dela oziroma ali bo to usklajevanje potekalo ad hoc. Hvala, poslanec Kovačev. Eno minuto ima poslanka Munic. Hvala lepa, eh, gospod predsedojoči in hvala, eh, gospa eh, Ashton. Kot progresivna ženska sem vesela, da imamo žensko predstavnico kot visoko predstavnico. V Bruslu se bojo srečali zunani ministri zavez, zavezništva in v, govorili v zvezi z uh, Afganistan. Uh, ena, tudi 28. januarja bo konferenca in skušali boste doseči skupno stališče do Afganistana. Kar zadeva Talanto? in eh, pomorsko varnost v Indijskem eh, oceanu. Tu smo zadovoljni z uspehom Atalante, ampak želimo, da je ta operacija trajna. In kako boste to zagotovili in kako zagotovili neki vzdržen razvoj v Somaliji? Kajti varnost na morju je stvar koordinacije tudi z drugimi eh, komisarji, s komisarjem za razvoj recimo. In tretjič, Centralna Amerika se odmika iz eh, centra našega zanimanja. Ali imate kakšne konkretne načrte? Ankura. Hvala. Ponovno štiri minute ima na voljo gospa Ešton. Prosim. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod Lepil. Postavili ste mi vprašanje v zvezi s civilno družbo v Iranu. To odpira zelo pomembno vprašanje naše politike. Eh, v smislu tega, kar imenujem sestavljanka naših odnosov z drugimi državami. Tu so vključeni različni vidiki, politični, gospodarski in drugi. In eh, ti odnosi potekajo ne samo eh, preko mene, ampak preko parlamentov, preko voditeljev in na določen način krepimo dialog. Strinjam se, to bo pomemben del tega, kar moramo narediti kar zadeva eh, pogodbo, ne, eh, eh, pogodbo o neširjenju orožja. Nimam še točnih podatkov, ampak pomembne pobude potekajo. Gospod Van Orden, vesel sem, da mislite, da je name predsednik vlade pomislil šele v drugi vrsti, ampak lahko vam rečem, da vaš vodja, vaš vodja je bil eden prvih, ki so mi čestitali in zelo sem bila vesela, da mi je to storil. Ne nameravam odstopiti in zelo, zelo zadovoljna sem bila, da me je tako toplo sprejel. In kot je sam rekel, ne glede na to, ali je opozicija ali ne, jaz bom z njim sodelovala. Kot komisarka za trgovino sem vedno Eh, zagotovila, da so bile vse politične eh, stranke obveščene, takrat, ko sem delala v Združenem kraljestvu in moja vrata so vam vedno odprta. Kar zadela imigracijsko politiko, to ni stvar za me in eh, ne za sedaj, kar zadeva Šrilanka in GSP. Ta Eh, projekt ima oziroma pobuda ima poseben eh, namen. Eh, tu gre za vrednote, ampak tudi za kriterije. In v svoji prejšnji funkciji sem zagotovila, da se ti kriteriji ustrežno uporabljajo. Dialog se še vedno nadaljuje in videli bomo, kaj se, je, kaj se bo na koncu zgodilo. Gospod Kovaček. Kako bodo komisarji sodelovali, prav gotovo jih ne bom usmerjala, ampak upam, da bomo tesno sodelovali. Kot komisarka za trgovino sem tesno sodelovala s kolegi za razvoj, za industrijo, eh, s kolegi za podnebne spremembe. Tako nameravam tudi v eh, prihodnje. Ampak eh, s sodelovanjem upam, da bomo lahko dosegli več. In zelo se že tega veselim ne želim govoriti o tem kot o delovni skupini komisije. Ne, moje delo se dotika vseh eh, resorjev, ampak komisija bo prav gotovo odigrala pomembno vlogo. Najlepša hvala za vaše eh, prijazne besede, gospod ministr. NATO sestanek Mata, NATO, sestanek eh, sveta zunarih ministrov, konferenca eh, januarja. Ob teh priložnostih se bom s kolegi znotraj EU lahko pogovarjala tudi s kolegi izven EU. Govorili bomo o tem, kako najboljše postopati v zvezi z Afganistano. To bom prav gotovo naredila. No, omenili ste Atalando, To je zelo, zelo pomembno. Pomembno je zagotoviti, da imamo kopenske eh, pobude za zagotavljanje miru v, eh, v Somaliji. Tu je pomembno sodelovanje tudi z, eh, Afriško, pardon, z Afriško unijo, ampak kar zadeva Centralno Ameriko, nismo je poz, pozabili. Hvala, gospa Ashton. Sedaj bodo spregovorili predsedniki pododborov in predstavniki odborov. To je šesti sklop. Najprej ima besedo kolega Avtola, odbora za človekove pravice. Eno minuto in pol imate na voljo, gospa poslanka. Pa, Ashton. Lady Ashton. Meni se zdi, da vaše eh, izkušnje lahko zelo koristijo temu, da bodo človekove pravice zasedale pomembno mesto v zunanih odnosih. Nisem pa čisto razumela tega, kaj ste hoteli povedati za mirno diplomacijo, da ta tegne biti eh, koristna za človekove pravice. Ko govorimo o človekovih pravicah, gre včasih za življenja, zlasti v državah, kot eh, so Kitajska in Rusija. V takih državah je treba včasih predvsej na glas govoriti o tem. Hvala. Hvala, gospa Avtola. Besedo ima predsednik pododbora za obrambo, poslanec Danžan. Hvala, gospod predsednik. Gospa Ashton, naj vam čestitam za vaše imenovanje moje vprašanje institucionalne in praktične funkcionalne narave. Vi boste vodili službo za zunanje zadeve, to bo pomembno za izvajanje varnostne in obramne politike. Ta struktura bo dopolnila in to je tudi zaželjeno, to je spolnil parlament, bo dopolnila inštrumente za obvladovanje krize. Ti inštrumenti so bili sedaj eh, na komisiji, na sekretarijatu sveta vendar to bi moralo biti tudi civilnega in vojaškega značaja. Sedaj bi me zanimalo vedeti, kako boste volili, vodili to službo in kako boste oblikovali te različne razsežnosti. Potem Evropska agencija za obrambo kot predstavnica boste tudi vodila to agencijo ki je bila ustvarjena pred petimi leti za to, da bi zapolnila vse vrzeli, ki zadevajo še zlasti opremo ta agencija se spopada s problemom financiranja, še zlasti z večletnim proračunom, ki je bil eh, zablokiran tudi zaradi vaše države. Zanima me, kako predvidevate, da boste premostili te težave. Hvala. Najlepša hvala poslanec Tanšan za odbor za razvoj poslanec Deva. Eno minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Moram reči, da je Lady Ashton prevzela zelo težko nalogo in ji želi veliko srečo. Eh, ji pa kar zaupam, kaj ti eh, tukaj sedim sedaj kot drugi podpredsednik odbora za razvoj in predstavljam te interese. Lady Ashton, ali lahko potrdite, da vidite razliko med koordinacijo zunanje politike držav članic in pa izkoreninjanjem revščine. To je proces. Ali lahko potrdite, da svojo eh, eh, vlogo vidite kot primes interpares z zunanimi ministri eh, držav članic e, in tudi, če to poveste v zvezi z komisarjem Pigvasom? Hvala poslanec Deva. Eno minuto in pol ima poslanka Muscardini ki zastopa odbor za mednarodno trgovino. Hvala, gospod predsednik, gospa baronica. Želimo vam, da bi skupaj z Evropskim parlamentom vedno znali poslušati državljane, da bi se pravilno odzivali na vse. Odgovorni boste za delegacije Evropske komisije v tretjih državah. Te delegacije so se ukvarjale še zlasti s trgovino naslednji komisar De Guc mislite, da bo lahko deležen vašega svetovanja, posvetovanja pri svojem delu, tudi če upoštevamo vse veleposlaništva Evropske unije, ki so prisotna v tretjih državah? Mislite, da bi morali imeti vedno več uradnikov, ne samo komisije, temveč tudi Evropskega parlamenta na teh veleposlaništvih s pomembnimi zadolžitvami? Upamo, da bi vedno zagot, lahko zagotavljali ustrezen nadzor nad komercialnimi praksami, nad dumpingom in nad ponarejenim izdelkom, zato da se bomo izognili dodatnim sporom z izvenevropskimi partnerji. Zato je potrebno, da se politika izvaja tudi z zunanjo trgovino, z zavarovanjem človekovih pravic in tudi zaščito pravice do trgovine kot take. Hvala poslanka Muscardini. Glede na to, da ste imeli na voljo vsi skupaj eno minuto in pol po poslancu, torej bo imela tudi gospa Ešton eno dodatno minuto. Um, um, Hvala lepa postavili so vprašanje o mirni diplomaciji in človekovi pravici. Skušala sem razlikovati med tem, da se nas vidi, da delujemo zunaj kot enakega. Kaj sem hotela povedati? Veliko, veliko priložnosti je lahko eh, dosežemo boljše rezultate, če nismo v središču pozornosti. Vendar pa to eh, ne pomeni, da to velja v vseh primerah. Tisti, ki ste me videli delati, boste potrdili, da takrat, ko je potrebno, moramo biti v prvih vrstah in zelo glasno govoriti o svojih pomislekih in skrbeh glede tega, kaj se dogaja na svetu. In lahko vam eh, zagotovim, da bom to tudi naredila v zvezi s človekovimi pravicami. Eh, kar zadeva vprašanje odbora sede. Res je, del, eh, gledati moramo dolgoročno. Agencija za obrambo pet let obstaja. Eh, dosti tega moramo še opraviti. Zelo uspešna je bila, veliko stvari je dosegla, ampak sedaj moramo ugotoviti, kako zagotoviti eh, tesnejše sodelovanje s komisijo, z eh, vesoljsko agencijo in tako naprej. V naslednjih nekaj tednih nameravam govoriti z vsemi tistimi, ki delajo v obeh teh institucijah, pa tudi z drugimi, tako da vidimo, eh, kakšni bodo strateški cilji dolgoročno in kako bomo eh, te dosegali. To je čisto nekaj novega in prednost tega novega pa je v tem, da lahko natančno premislimo o tem, kako želimo uh, doseči strateške cilje. In eh, na to bom zelo pazila in ta agencija tudi spada v ta okvir. Uh, gospod Deva, razvoj. Vaše vprašanje se je nanašalo na to, da se zagotovijo dve stvari. Prvič, da razvoj ne izgubi svojega glasu in s tem se strinjam. Tudi, če bomo združili delovanje Evropske unije v krajih, kjer je razvoj bistveni del našega delovanja, boste vi kot odbor za razvoj in vsi drugi vključeni v razvoj morali vedno videti eh, kaj se v okviru razvoja dogaja. To mora biti jasno. Ampak to mora biti tudi del širše slike naših odnosov z drugimi državami. E, trgovina gre e, z roko v roki e, z razvojem, ravno tako podnebne spremembe, potem varnostna vprašanja, vse to je povezano z razvojem. Če se e, Eh, morajo kmetje stalno oseliti, zato ker so vojne, ne morajo, eh, eh, ne, ne morajo kmetovati in to tudi vpliva na okolje. No, kar zadeva službo za zunanje politično delovanje. Tu želim najboljše in najbolj pametne. Trgovina je bila zelo pomembna In eh, v mnogih delegacijah imamo odlične ljudi, ki lahko na tem delajo naprej. In to bo še vedno del tega, kar se dela. In zato je prav, da ste to vprašanje postavili. Parlamentarci, ko potujejo okoli, mi potem dajejo lahko informacije o tem, kje smo bili najbolj uspešni v določeni eh, točki in kjer menite, da je treba še veliko tega narediti. Hvala, gospa Ashton. Sedmi sklop kot prvi poslanec Štraser. Eno minuto imate. Pozdravljeni, Lady Enšten. Dobrodošli v parlamentu in čestitke k vašemu imenovanju. Želimo vam veliko uspeha. Dovolite, da se navežem nazaj na transatlantske odnose in na odnose z ZDA, zlasti kar zadeva sodelovanje na področju varnosti. To je seveda nujno ne samo od 11. septembra 2001, ampak gre za temeljno vprašanje dobrega partnerstva. Evropski državljani in europoslanci pa so predvsem zaskrbljeni glede zaščite človekovih pravic in varstva podatkov. In zlasti pristojbina desetih dolarjev za vstop in zaostritev programa za lajšanje izdaje vizumov. Zanima me, kakšno je vaše stališče v zvezi s tem? Hvala, poslanec Strasser. Eno minuto ima poslanka Ojuland. Hvala lepa. Dobrodošla, visoka predstavnica. Ena pripomba. poslanka ojuland eh, baronica ashton moje vprašanje je povezano s konfliktom med rusijo in gruzijo zanima me kaj boste vi kot visoka predstavnica naredili da v roku petih let ne bomo več v istem položaju kot smo danes v gorskem karabahu in Pridnesterju. Kaj boste naredili za to, da bi omogočili, da bi se te države združile oziroma da bi se tisti deli, ki se želijo pridružiti, pridružili? Govorimo veliko o tem, kaj bi lahko Evropska unija naredila za to, da bi preprečila konflikt, ampak vemo, da je v Gruziji stanje še vedno zelo občutljivo. Ali bi lahko zahtevali od Rusije, da naj dovoli evropskim opazovalcem eh, v Južno Osetijo in v Abhazijo? Hvala, poslanka Ojuland. Eno minuto ima kolega Palitis. Hvala, gospod predsednik. Gospa Ashton. Socialisti smo vedno bili in smo še vedno za razoroževanje. Ali se strinjate z vizijo ameriškega predsednika Obame za, za svet brez jedrskega orožja? Kakšni bodo vaši koraki v to smer, če se s tem strinjate? Ko sem poslušal vaše odgovore, sem dobil tis, da bolj ko je vprašanje zapleteno, boljši odgovor date na njega. Zato bom dal preprosto vprašanje. Po vašem mnenju, kakšne so možnosti in zmožnosti, da se Turčija pridruži Evropski uniji, recimo v roku 10-15 let? Hvala, poslanec Palekis. Besedo ima poslanka Oman Reuten. Eno minuto. Hvala, zdaj pa sem na vrsti, kaj ne. No, kot rečeno, v enem Od odgovorov, ki ste jih podali, ste dali vedeti, da ste bili britanska komisarka, ampak Evropska komisija nima oziroma ne deluje na podlagi nacionalnosti. Ko boste potovali po svetu, boste zastopali skupne vrednote, kot so zapisane v Evropski listini. Združeno kraljestvo pa ni podpisnica te listnice. Kako močno boste torej lahko zastopali to listnino v Lizbonski pogodbi, tudi prosimo za podpis konvencije o človekovih pravicah. In zanima me, kako boste močno zastopali to stališče. Hvala poslanka Omen Rojten. Besedo ima visoka predstavnica. Na voljo imate štiri minute. Hvala. Gospod Strasser, transatlantski odnosi in vprašanje varnostnih podatkov. Jacques Barrault, komisar, se ukvarja s tem veliko bolje kot jaz, kot pravosodni minister. Koliko se spomnim, smo s parlamentom že imeli precejšen in poglobljen dialog, ko sem bila še britanska ministrica pod britanskim predsedovanjem. Smo govorili tudi o zbiranju in varstvu podatkov pri čemer je treba zagotoviti pravice državljanov. Zdaj ne vem točno, kaj se dogaja na tem področju, ampak hvala, da ste to izpostavili. Gospa Ojoland, Rusija in Gruzija. Podrobnosti ne morem zdaj razlagati o tem, v katero smer želimo iti. Razumno pa je, da se zauzemate za priznavanje tega, da se moramo lotiti dialoga, tudi ko prihaja do začetnih konfliktov, ki so eskalirali. Kar nekaj konfliktov se je pojavilo in dialog mora biti močnejši. V naslednjih tednih in mesecih bom jasneje izoblikovala svoje stališče, ampak seveda si prizadevamo za številne dialoge s kolegi in mojimi predhodniki, pa tudi vami, europoslanci gospod Pareski, svet brez jedrskega orožja. Hvala za to, da ste mi postavili zapleteno vprašanje. Mislim, da si vsi državljani sveta želimo svet brez jedrskega orožja in to je dolgotrajen in kompleksen, zapleten proces. Predsednik Obama je predstavil ameriško stališče v zvezi s tem. Vprašali ste me tudi vprašanje v zvezi s Turčijo. 33 poglavi je, če. Prav razumem. In od teh je Turčija zaprla samo enega. Že v svetu obstajajo različni pogledi na širitev in na to, kako naj gre postopek približevanja Turčije naprej. Ampak kot rečeno, samo eno poglavje je bilo zaprto in očitno bo potrebna še nadaljna razprava v zvezi s tem. In še zadnje vprašanje. Nisem želela reči, da sem bila britanska komisarka. Hotela sem reči, da sem pač iz Britanije. Zdaj pa gledam na se kot na evropejko in moj odnos do dela je evropejski. Zelo sem ponosna na svoje ozadje kot Britanka, ampak ponosna sem tudi na to, da sem evropejka in kot taka bom si prizadevala za širjenje vrednot Evropske unije in to po svojih najboljših močeh. Aha, še listina. Mislim, sem, da sem odgovorila na to. Imela sem vprašanje v zvezi s podpisom konvencije. Lahko ponovite, prosim. Moje vprašanje je bilo konkretno. Kako boste zagovarjali listino o človekovih pravicah in kako boste si prizadevali za podpis Evropske konvencije o človekovih pravicah v Združenem kraljestvu. Mislim, da sem že bila jasna glede tega. Konkretne stvari bodo morale počakati, ampak vse moje delo, tudi v okviru dela komisarke za trgovino, priznava, da je to zelo pomembno. In kot rečeno, imam evropske poglede na stvari kot visoka predstavnica. Hvala, gospa Ashton. Eno minuto ima na voljo poslanka Botskurt. Hvala lepa. Lady Ashton, čestitam za vaše imenovanje. Zadovoljna sem, da ste bili imenovani na to delovno mesto. Imam vprašanje v zvezi s pogajanji o predružitvenem sporazumu. Kako bi lahko ta pogajanja izkoristili za to, da bi pritisnili na regionalno integracijo in tako, da bi izboljšali demokracijo in človekove pravice? V Hondurasu so potekale volitve, ampak politična kriza še ni končana. Kako boste lahko vi na svojem delovnem mestu igrali vodilno vlogo, ko boste govorili z organizacijo srednjeevropskih držav, zato da bi se zagotovili, da pride do trajnostnega položaja v tej regiji, pa še bližnji vzhod. V luči poročila Goldstone, kako vidite izvajanje priporočil tega poročila in spremljanje in follow-up tega poročila? Hvala poslanka Botskurt. Besedo ima kolega Landsbergis. Uh, Hvala lepa. Spoštovana baronica Ashton, uh, Ko še naprej hvalimo evropsko solidarnost, je ta mantra vedno dlje od realnosti. Rusko-nemški državni plinovod je bil sklenjen za hrbti držav članic ob ignoriranju naših priporočil o tem, da je treba upoštevati okoljske grožnje. Najslabše pa je, da v kratkoročni perspektivi bo ta plinovod varovala ruska mornarica, ki je to že izvajala. Kar pomeni, da bodo neutralne baltske vode zdaj nadzorovane z njihove strani. Zanima me, kakšno je vaše mnenje, ali lahko zanemarimo to strateško vprašanje ali naj to raje damo na dnevni red vaših prednostnih nalog. Hvala. Hvala poslanec Landsbergis. Eno minuto ima poslanec Kacin. Baronica Ashton, spoštovana visoka predstavnica. Bosna in Hercegovina ima težko preteklost in negotovo prihodnost. V Sarajevu imate visokega predstavnika, ki ga hočete zapreti. Zakaj Evropska unija meni, da mednarodni protektorat ne more postati kandidat za članstvo Evropske unije, kaj še le član Evropske unije? Mar ni Nemčija, ki je bila zavezniški protektorat vse do leta 1955, dve leti kasneje postala polna članica predhodnice današnje Evropske unije? Združila pa se je šele pred dvajsetimi leti mislim da bosna in hercegovina potrebuje pomoč še naprej potrebuje urad visokega predstavnika z bonskimi pooblastili in to vse do vstopa v evropsko unijo danes lokalni politiki čakajo da se čas izteče da se urad visokega predstavnika zapre zato niso pripravljeni politično vlagati v evropsko prihodnost skupne in enotne bosne in hercegovine pozivam vas da skupaj z zda z ramo ob rami utrdite vlogo, mandat in položaj visokega predstavnika, tako stabilizirate Bosno in Hercegovino, celotno regijo in pospešite evropska prizadevanja na celotni regiji Zahodnega Balkana. Hvala lepa. Eh, Hvala, poslanec Kacin. Besedo ima poslanec Peterle. Eh, spoštovana gospa Ashton, zelo dobro izgledate z dvema klobukoma najprej moje iskrene čestitke in dobre želje. moje vprašanje je kaj bi bile vaše prednostne naloge na poti do močnejše globalne vloge evropske zveze v svetu in kakšen pomen pripisujete medkulturnemu dialogu? E, zdaj pa še nekaj glede izkušenj ker so nekateri kolegi to odpirali pred malo manj kot dvajsetimi leti smo v sloveniji proglasili samostojno državo. ko smo se tega podjetja lotili so nam bivši komunisti pripisovali popolno nekompetentnost rekli so da to ni mogoče e, in to so govorili zelo izkušeni ljudje torej ne želim biti posebej solidaren ampak nekaj pa želim reči. Dobro, s tem smo zaključili sklop govorov. Ponovno imate besedo, gospa Ashton, štiri minute. Hvala, gospod predsednik. Gospa Boskort, glede pogajanj v Srednji Ameriki in uporabi sporazumov za spodbujanje regionalnih integracij, strinjam se z vami. To so resnične priložnosti za to, da izkoristimo naše sporazumov, za to, da pripomoremo k regionalni integraciji, ki bo učinkovita za te države. Glede stanja v Hondurasu, mislim, da je bila parlamentarna delegacija tam, mislim, da je celo še tam, njihovih stališče nisem slišala. Naslednji teden bomo govorili na svetu za splošne in zunanje zadeve tudi o tem. Razprava mora potekati k malu, po mojem glede Bližnjega vzhoda. O tem sem že začela razmišljati in zaskrbljeni smo glede humanitarne situacije, zlasti v Gazi. Izzivi pred nami so veliki. V petek sem imela videokonferenco z predstavniki kvarteta, ki imajo sedež v Jeruzalemu, zato da bomo začeli sodelovati z njimi glede priprave stališča. Ne smemo iti nazaj, premakniti se moramo naprej, pripraviti moramo načrt, oziroma ta načrt že imamo, tako da vemo, kaj si želimo doseči. Gospod Landsbergis, vaš govor je bil, je naredil name veliko tis in tudi o tem ne morem povedati, veliko podrobnosti, ampak veliko bomo govorili o tem. Podrobnosti moram še preučiti, da jih bom bolje razumela. In o tem bom govorila tudi s kolegi in upam tudi z vami. Glede situacije urada visokega predstavnika v Bosni, rekli ste, da naj bi okrepili mandat, gospod Kacin. Jasno je, da Karl Bild deluje na tem področju in inicijativa 5 plus 2 je zanimiva in pogledati si moramo, kako naj bi Bosna napredovala v prihodnje. Pomisleki seveda so. Karl Bild in jaz sva že začela govoriti o tem, tudi z ameriškimi kolegi, o tem, kako naj, naj, kar najbolje zagotovimo stabilnost v tem delu sveta. Toliko za enkrat, ampak kot rečeno, zelo se zavedam pomena tega. No, Pozabila sem na gospoda Peterleta, se opravičujem. Toliko imen je pred menoj. Prednostne naloge za Evropsko unijo in medkulturni dialog. Mislim, da imate v mislih kako bomo govorili z različnimi kulturami in skupinami civilne družbe, če je to, to kar imate v mislih, mislim, da je to vloga parlamenta in parlamentov. V nacionalnih parlamentov mislim, da ne naredimo dovolj na tem področju. Absolutno nujno pa je, da se mora Evropa soočiti s svetom in Evropa mora biti nek umestnik med nami v globalnem gospodarstvu pri obravnavanju političnih težav, pa tudi to, da vidimo, kje so izzivi in da postavimo, da oblikujemo svoje stališče in da širimo vrednote kot evropejci. Najlepša hvala, gospa Ashton. Lahko preidemo k devetemu sklopu. Eno minuto ima na voljo kolega Krajšoldorfer. Najlepša hvala. Najprej vam želim iskreno čestitati, Lady Ashton, za vaše imenovanje. Vaša vloga bo izredno pomembna za mednarodno politično diplomatsko delovanje. Ali se strinjate, da Eh, igramo lahko tudi v zelo pomembno vlogo v bližnjem vzhodu, tudi v zvezi z Iranom. Ali menite, da bi okrepljena služba za zunanje politično delovanje lahko vplivala tudi na odnose z latinskoameriškimi državami. Predsednik Lu eh, lahko igra vodilno vlogo in mogoče bi se lahko odmaknili od starih vzorcev reševanja trenutnih problemov. Hvala, poslanec Krajsol. Besedo ima kolega Kelam. Eno minuto. Hvala lepa, gospa visoka predstavnika. Lezbonska pogodba je že drugi dan v veljavi. In sedaj ni verjetno več nobenega formalnega eh, opravičila za to, da se ne bi bolj ukvarjali z eh, evropsko zunanjo in varnostno politiko. Ali imamo kakšen načrt, kako preseči trenutni še vedno prevladojoči bilateralizem v odnosih s tretjimi državami? Kako oblikovati robustno in prepričljivo skupno zunanjo politiko? Kar zadeva pripombe kolegice Ojland o Gruziji, naj rečem, da nismo zadovoljni s trenutnim stanjem v Gruziji. Zato, ker sporazumi niso bili spoštovani in predstavniku Evropske unije niso pustili v eh, tista ozemlja, ki so se odcepila. Mislim, da moramo biti bolj vigorozni. Hvala poslanec Kelam. Eno minuto ima na voljo poslanec Mauro. Prosim. Uh mhm. -huh. Gospa podpredsednica komisije Ashton, vaše imenovanje je plod eh, logike, ki temelji na načelih skupnosti. Države članice so začele verjeti evropski zunani politiki. Če želimo bolje razumeti, kako lahko deluje skupna zunanja politika, vas sprašujem. Vi, ki ste izraz vlade, ki je poslala veliko čet v Irak, kako dojemate delovanje tistih držav, ki tega niso storile? Mm, kako je to evropsko naravnano? Drugo vprašanje. Kot visoka predstavnica prepoznavate novo izvoljenega predsednika Hondurasa? Ga priznavate? V zadnjih petih letih je prišlo v vaši državi do političnih umorov, ki so verjetno plot dela sovi, rus, ruskih agentov to temelji na trenih med Moskvo in vašo vlado. Kako lahko to vpliva tudi na evropski pristop do Rusije? Hvala, poslanec Mauro. Besedo ima kolegica Jakon Soari. Eno minuto. Eh, eh, Najlepša hvala. Sedaj vi predstavljate javni obraz Evropske unije, eh, tudi predstavljate oči eh, Evropske unije, ravno tako eh, tudi te telefonsko številko. In za veliko žensk po celem svetu je vaše imenovanje zelo pomembno. Kaj nameravate storiti za spodbujanje boljšega položaja žensk. Arktično območje, to je zelo kritično, zelo občutljivo območje, vedno bolj se to območje odpire in postaja Eldorado za nafto in plin. Vendar pa Evropa ni vključena v to delovanje, ni članice arktičnega sveta in kaj nameravate v tem pogledu narediti vi? Hvala. Besedo ima kolega Žveb. Eno minuto.

to še ni nespoštovanje človekovih pravic. Zanima me vaše stališče v zvezi z, Bielo, z Belorusijo. To je država, kjer še vedno imamo določene zapornike zaradi mišljenja. Ni svobode izražanja. Kaj mislite o tem? Kateri naj bi bili odnosi s, tem, s to državo, ki sodeluje v vzhodnem partnerstvu? Potem, kaj menite o ponudbi Rusije, ki bi bila pripravljena sodelovati v tem vzhodnem partnerstvu. Hvala. Eh, Hvala poslanka Žib. Naj si dovolim krajšo repliko. Sam sem si tudi zabeležil določena vprašanja na katera se pravzaprav gospa Ešto ni odzvala. Gre za službo za zunanje zadeve. Nekateri kolegi so vas prosili, da bi nakazali vaše namere v zvezi s pristojnostjo e, službe. Gre za geografsko in tematsko pristojnost. Bo to vključevalo tudi sosedsko politiko ali pa ne? potem, kako želite organizirati svojo službo, to bo en sam urad, ki bo združeval predstavnike sveta in komisije ali pa bo šlo za dva ločena urada. Sedaj vam dajem na voljo pet minut za odgovor, prosim. Vaša velikodušnost ne pozna meja. Dobra eh, novica je to, da je to šele prva izmenjava mnen in zato boste lahko razumeli, da nimam še vseh podatkov. Ampak seveda nočem eh, izgubljati časa. K tem vprašanjem se bomo vedno znova vračali, verjetno. Vprašali ste me o eh, Braziliji in s tem področjem sem delovala tudi kot komisarka, predsednik Lula igra vedno pomembnejšo vlogo in tudi to se je videlo na zadnjem vrhu. Ampak oktobra ima volitve in zanimivo bo videti, ali bo prišlo do kake e, spremembe. Zelo zanimivo je to, kar ste rekli o potencijalni vlogi Brazilije. Zavedam se pa tudi tega, da lahko pride do sprememb in e, potem bodo te spremembe tudi vplivali na možno vlogo Brazilije. In Prav gotovo se bomo o tem pogovarjali. Relevantna točka, gospod Kelem. Bilater, bilateralizem, kako preseči ta bilateralizem v odnosih s tretjimi državami? nameravam graditi na odnosih, ki jih države članice imajo s tretjimi državami. Nekatere države članice imajo močne diplomatske odnose že stotine let. E, to so odnosi, ki izhajajo iz močnih kulturnih e, in tradicionalnih vezi. In to je vsekakor prednost. To je adut, In zelo pomembno je, da ta naša služba ne bo teh odnosov motila, ampak da bo tem odnosom prinašala dodano vrednost. In delegacije, ki sem jih že obiskala, so pokazale, da vloga EU lahko eh, pomeni tudi to, da ponudimo drugačne, eh, drugačne storitve, drugačne vidike in to dobro razumejo ne nameravam odpraviti tistega, kar že imamo. Skušali bomo ugotoviti, kaj deluje najboljše, tako na ravni sveta kot komisije in potem ugotoviti, kaj se iz tega da potegniti. Predvsej kolego je omenjalo konkretne države, Gruzija je bila kar nekajkrat omenjena. Meni je veliko do tega, da eh, razumete naslednje. Danes poskušam tudi od vas vedeti, katera so tista področja, za katere menite, da so pomembna, na katera naj uh, se osredotočimo. Imam ogromen resor in zato moram določiti svoje prioritete in pri tem tudi upoštevati razpoložljivo vseh sredstev. Ta razgovor je bil zelo eh, koristen. Ne bom se delala in rekla, da imam uh, dokončne poglede o vsem, saj konec koncev, eh, kot smo rekli, en dan in pol velja, velja pogodba. Veliko briefinga še potrebujem. In zato se vam zahvaljujem za to priložnost, da ste mi povedali, kaj je tako pomembno za vas. Gospod Marijo, govorili ste o Iraku in o razlikah o e, razlikah v politični in vojaški strategijah v različnih državah. Pomembna je vloga držav članic. Eh, in pri tem moramo oblikovati strateški pristop Evropske unije. Vedno bodo razlike med državami članicami zaradi zgodovine, politike in tako naprej. In te politične razlike se tudi vidijo. Ampak jaz moram skušati v strateško osmeritev združiti tisto, kar nas druži in zagotoviti, da bo to delovati. Ni nujno, da se bomo vedno strinjali o vsem. E, ta odbor bo bistvenega pomena za to, da mi bo nakazal usmeritve. Ravno tako mi bo ta odbor dajal tudi možnost, da zagotovim določeno vodilno vlogo v tem procesu. Vsekakor pa eh, so države članice tiste, ki bodo še naprej ostale države članice, ki imajo svoje politike in iz tega moramo potegniti najboljše. Potem ste omenili tudi Rusijo. David Miliband, moj kolega in dober prijatelj, bo prav gotovo zastopal stališče eh, Združenega kraljestva v zvezi s tem in to ni stvar, o kateri bi jaz govorila. Kar zadeva ženske, o tem bi lahko govorila cel dan. Se no opravičujem se, vprašal se, sem vas ali kot visoka predstavnica priznavate novo izvoljenega predsednika v Hondurasu. Od včeraj ima Evropska unija tisto znano telefonsko številko, kateri jo je govoril Kissinger in eh, tudi vašo telefonsko številko, gospa baronica. Tega nisem omenjala zato, ker smo o vprašanju Hondurasa že govorili naslednje teden na svetu za splošne zadeve, bodo govorili o Hondurasu in potem bo stališče dosti jasnejše. Se upravičujem, če tega niste slišali, ampak mislila sem, da sem na to že odgovorila. Kar pa zadeva ženske in vlogo žensko, tem bi lahko veliko govorili, eh, časa ni sedaj, sem ponosna, da sem na tem položaju in da sem ženska na tem položaju in videli bomo, kako se to navezuje na to, kaj sem in kaj delam. In potem še enkrat, zelo zanimivo, da ste to vprašanje postavili. To eh, je vprašanje, o katerem še nisem imela priložnosti eh, natančno razmišljati, ampak ko bom, bomo o tem lahko imeli tudi dialog. Potem organiziranost službe za zunanje politično delovanje. Ideja je v tem, da bi imeli eno pisarno oziroma en urad, eno ekipo. E, moja pisarna pa bo v stavbi komisije iz dveh razlogov. Prvi je ta, ker vem, kje se dobi kavo, drugič pa vem, kako ta stavba deluje in mi ni treba razmišljati o vsej logistiki, ki je s tem povezala poleg tega mi to daje priložnost, da nisem v stavbi, kajti ekipa, ki bo delala tam, se pravi, eh, ekipa bi, mi bo omogočila, da večino časa preživim izven te stavbe, v stavbi sveta, tam se bom ukvarjala za vprašanje in kot visoka predstavnica se bom ukvarjala tudi s temi vprašanji izven Brusla in izven EU. gospod predsedujoči postavili ste tudi vprašanje v zvezi z geografskimi in tematskimi eh, vidiki še nisem sprejela odločitve pomembno pa bo to to sem poskušala opisati ugotoviti kje že imamo močne delegacije ki so uspešne tako da se vzpostavi eh, tisto kar je potrebno za eh, uspešnost treba, torej stavba je nekaj, ampak treba je zagotoviti tudi sestavine, tako da dobimo takšno organizacijo, ki bo odražala naše cilje in namene. In elementi bodo naslednji. Zgradili in gradili bomo na tem, kaj se je že zgodilo. Na enem mestu bomo združevali različne elemente in kot je rekla gospa Moskadini, opuštevali bomo vprašanja, kot so trgovina, kot so razvoj in potem ugotovili, kako zagotoviti najbolj učinkovito sodelovanje med vsemi temi dimenzijami. To bo moja prva prioriteta. Zato nameravam biti osebno odgovorna. Tesno bom sodelovala s kolegi, zato da vidim, kako se lahko stvari eh, izpeljajo in prav gotovo bom tesno sodelovala tudi s parlamentom. Hvala, gospa Ešton. Sedaj imamo še zadnji sklop. Ena minuta in pol. Na voljo ima poslanec Provera. Prosim. Hvala, gospod predsednik. Čestitam, gospa baronica. Torej, politika sodelovanja z državami v razvoju je po mojem mnenju neobhodno potrebna za nadzor migracijskih tokov. Migracije, tudi nezakonite migracije, se ne more omejiti ali načrtovati samo s policijskimi ukrepi ali strogimi zakoni. Potrebno je ustvariti gospodarske, socialne pogoje demokracije za razvoj najrevnejših držav. Zaradi tega mora izseljevanje postati izbira, ne pa nuja zaradi lakote ali zatiranja. Politika sodelovanja mora pa biti učinkovita, mora razpolagati zadostnimi finančnimi sredstvi, mora temeljiti na dobrem upravljanju. Zaradi tega financiranje mora priti do tistega, ki to potrebuje. Zaradi tega je neobhodno potrebno sodelovanje z lokalnimi vladami. Treba je zagotoviti ustrezno infrastrukturo za projekte, manj birokracije, boriti se je treba proti korupciji, vzpostaviti usposabljati je treba migrante in nadzorovati meje nezakonitega priseljevanja. To je tema zunanje politike in pomembna pogajalska tema. Kaj namerava storiti visoka predstavnica v zvezi s tem? Hvala. Hvala, poslanec Provera. Pozabil sem pozabiti, da niste samo poslanec, temveč tudi prvi podpredsednik odbora za zunanje zadeve, kjer se nahajate. Besedo ima poslanec Angurakis, eno minuto in pol, prosim. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dve vprašanji imam za baronico Ešton. Prvo je naslednje kako se boste odzvali na to, da prihaja do doslednih kršitev mednarodnega pr prava, na to, da prihaja do politike izvršenih dejstev. To velja za Afganistan, za Irak in za Kosovo. Glede na to, da je mednarodno pravo izredno pomembno tudi v odnosih s Turčjo, me zanima, kaj mislite o reševanju problema Cipra. Potem zanima me skupno stališče Unije o Kubi. To stališče treba umakniti, to je sramotno, to trenutno še velja, kot veste, gospa Ashton, v OZN-u so vse države obsodile embargo ZDA proti Kubi. Unija pa še vedno ohranja neko, nek netipični primer embarga do Kube. Hvala. Najlepša hvala, poslanec Angurakis. Besedo ima poslanec Kovol, eno minuto in pol. E, Gratuluje pani in dobro želim pani misiji. E, Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospa Ashton. Želim vam veliko uspeha pri vašem delu. Ste razmišljali o tem, kakšna bi bila danes Evropa, če bi zmagala pacifistična gibanja? Ste bili mogoče pri tem angažirani? Čudilo me je, ko se niste odzvali na besede gospoda Landsbergisa. gre za vidik, ki je za vse nas zelo pomemben. Lahko posredujete okvirni datum ali kaj bolj natančnega, zato da razumemo, kaj se bo dogajalo. Potem zanima me, ali se boste udeležili naslednjega vrha z Ukrajino. Predvidevate, da bi okrepili tudi vlogo parlamenta v okviru Lizbonske pogodbe? boste omogočili udeležbo evropskih parlamentarcev na vrhu z Ukrajino in Rusijo? Lahko računamo na tako gesto z vaše strani? Se lahko odzovete na ta vprašanja, ki so za nas tako pomembna? Predvidevate še dodatne datume za sestanke s komisijo, zato da bomo lahko vedeli za vaša stališča? koliko zaskrbljeni smo bili tudi eh, zaradi določenih odgovorov, ki smo jih slišali. Vem, da je to vaš drugi dan eh, dela, vendar bi želeli, da bi nam čim prej posredovali vse potrebne odgovore. Najlepša hvala. Sehr geehrte Frau Ashton, Ihre Aufgabe ist es jetzt, den europäischen Außen- Hvala, gospod predsednik. Gospa baronica, vaša naloga je ta, da eh, zgradite službo za zunanje politično delovanje. Zanima me, ali imate v zvezi s tem izkušnje. Evropska unija nima diplomatskih tradicij. Je to šibkost ali priložnost? Po mojem mnenju je to mm, neka prednost želimo premostiti diplomatsko delovanje iz 20. Eh, oziroma 19. stoletja. Ta služba se mora ukvarjati z obvladovanjem kriz in eh, z izgradnjo miru. Večkrat ste dejali, da bo ta služba za zunanje politično delovanje neka dodana vrednost za države članice. Ne, to ni dodana vrednost za države članice, temveč za državljane. Vaš eh, pogled me nekoliko čudi. Zanima me natančnejše stališče do januarja, kot je to storil Baroso, boste lahko podali svojo vizijo o globalni vlogi Evrope, kateri so glavni projekti. Upamo, da boste še naprej sodelovali s parlamentom. Vaša prva pisna izjava pravi, da se veselite sodelovanja z državami članicami, svetom in uh, ničesar ne poveste v Evropskem parlamentu. To me je zelo začudilo. Upam, da stvari ne bodo take v prihodnje. Hvala. Eno minuto in pol ima poslanec Lambsdorff. Hvala, gospod predsednik. Gospa baronica. Liberalna skupina je dobila eh, določen eh, vtis o vas v tem odboru. Eh, Vi ste eh, sodelovali v, Barosovi, v prejšnji Barosovi komisiji skladno z Niško pogodbo, sedaj se nahajamo v okviru Lizbonske pogodbe. Kako lahko to vpliva na vašo pozicijo v komisiji? Seveda, s tem nočem eh, vplivati na to, kar bo vaše zaslišanje januarja. Doslej ste se vedli dobro zaenkrat še nimamo programa za e, službo za zunanje politično delovanje. Januarja pričakujemo jasne, konkretne odgovore, tudi v pisni obliki. Prosim, da ne boste čakali na april, zato da boste predstavili delovanje službe za zunanje politično delovanje. Potem institucionalno vprašanje sami imate neko zadolžitev z dvema različnima delovnima metodama ali pa dve različni zadolžitvi. Potem, predsednik Baroso bi želel dodeliti komisarju za širitev eh, politiko, eh, sosedsko politiko. Mislite, da bi bilo to lahko kritično? Eh, Potem eh, pred, eh, drugo vprašanje zadeva predstavništva eh, Združenih narodov ob sodelovanju Komisije in sveta. Najlepša hvala. Eno minuto in pol ima poslanec Svoboda. Hvala lepa. Veliko naših vprašanj je bilo v bistvu sporočil vam in to je edino prav in bom nadaljeval v tej smeri. Od vas pričakujemo ne le pragmatično politiko, ampak pričakujemo, da boste odločni v zvezi z človekovimi pravicami in demokracijo. In Severni tok je seveda prioritete, lahko ga kritiziramo, ampak to je tako. ZDA, odnosi so pomembni, ampak z našega eh, evropskega stališča velja, da moramo biti kritični in prijatelji. Jedrsko uh, razoroži, eh, jedrska razložitev. Moja skupina je zelo zadovoljna z vašim angažmajem. Nadaljujte, čeprav boste pred tem morali biti bolj eh, diplomatski in bolj eh, kompromiso naklonjeni. Ta angažma je pravi človekove pravice, tu morate eh, kombinirati zunanjo politiko in človekove, police, pote, eh, <laughs> človekove pravice. Sodelovanje s parlamentom pričakujemo več, kot je potrebno iz čisto institucionalnega vidika. Upamo, da nam boste to zagotoviti. In baronica, se sedite pred nami, ampak v prehodnje se boste morali odločiti, ali boste sedeli na strani sveta ali na strani komisije. Mi bi želeli, da ste na strani komisije. Ne zato, ker bi pozabili na svet, ampak vi ste podpredsednica komisije za nas in zato ste odgovorni pred Evropskim parlamentom. Prosim, odločite se, da boste sedeli tam, kjer sedi komisija. To bi bilo zelo dobro. Hvala lepa. Hvala poslanec Svoboda. Eno minuto in pol ima poslanec Brok gospod predsednik, spoštovana baronica, vam so dodelili nov resor. Vaša zadolžitev je neka nova zadolžitev, to je velik izziv. Veseli nas vaše imenovanje. Veseli me, da ste prevzeli to pomembno ulogo v komisiji. Zastopali boste Evropsko unijo na vzven. Veste, da dobršen del vaše zadolžitve je povezan s politiko, ki je bila doslej v pristojnosti komisije. Vaša zadolžitev je ta, da izvajate skupnostno politiko. ne gre samo za stvar sodelovanja z Evropskim parlamentom. Tega niste zapisali v izjavi za tisk, vendar danes ste o tem govorili. Gre tudi za odgovornost pred samim parlamentom. Pa še zadnja pripomba. Pridružujem se temu, kar je dejal poslanc Brandt. Torej, služba za zunanje politično delovanje je pomembna za evropske inštitucije v celoti, ne pa za države članice. Če ste doslej govorili s koreperjem v imenu evropskih držav, je mogoče prišlo do nesporazuma. Januarja na zaslišanju bo mogoče odpraviti vse, še, eh, vse dodatne dvome. Hvala. Gospa Ashton, točni smo natančno smo spoštovali program. V eh, duhu svojega velikoduša se odpovedujem svojim dvem eh, sklepnim minutam in vam prepuščam besedo. Prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod podpredsednik, eh, naredili ste zelo zanimivo analizo vprašanj, ki ustvarjajo okoliščine povezane z nelegalnim priseljevanjem, kateremu smo priča. In pred, na, pred nami je veliko dela, tu je še delo z eh, Atalanto, tu je še veliko drugih vidikov naše zunanje politike. Z vsem tem se moramo soočiti ne samo s simptomi tega problema, ampak moramo tudi odigrati svojo vlogo pri odpravljanju vzrokov za ta problem. In to je dober način razmišljanja, kajti zame gre ravno za to, da eh, združimo različne dejavnosti, ki jih že upravljamo in da tako potem odigramo svojo vlogo pri spodbujanju svojih eh, vrednost. In to pomeni demokracijo in človekove pravice. Moramo zagotoviti priložnost ljudem, da živijo v miru, da razvijajo svoje gospodarstva, da pošljajo svoje otroke v šolo in da postanejo to, kar želijo. In to je okvir. Eh, ki bo urejal, ki bo določal moje delo. In to mi bo dalo tudi eh, sedaj priložnost, da to povem. Te eh, glavni projekti človekovega dostojanstva in človekovih vrednot, to mora biti podlaga za vse naše delo. To ne pomeni, da je to lahko prevesti v vse naše odnose. Nekateri so zelo, zelo zapleteni in kompleksni in če sem se izogibala eh, odgovorom, eh, to ni bilo zato, ker ne bi imela odgovora, ampak zato, ker se mi zdi, da je pomembno, da vam povem nekaj, kar je premišljeno in osnovano in da se ne odzovem samo na vaša vprašanja. In ne glede na to, kako pametna mislim, da sem. Eh, moram povedati tisto, kar mislim, ampak to pa mora izhajati iz najboljših informacij, iz najboljšega znanja, iz pogovora z najboljšimi ljudmi. Tako vam bom lahko dala prave odgovore na vaše vprašanja in to nameravam tudi storiti. Kar pa zadeva uh, kršitev mednarodnega prava, ne vem, če sem dobro razumela. Uh, komisar De Hopti je govoril o tem. Stvari se premikajo in ena od stvari, ki jih bomo morali upoštevati v EU, je to, kaj to pomeni. In eh, to me je pripeljalo do mojega drugega sklepa. Situacije niso statične, situacija ni tako enostavna, da bi lahko rekli na vprašanje samo ja ali ne. Zelo pomembno je, da vidimo, kaj se dogaja, kako se dogaja, tako da se tudi vrnemo k uh, komisiji, svetu, parlamentu in da vsi skupaj razmišljamo o teh, uh, teh problemih. To je, velja tako za Honduras, to velja tudi za to, kar je povedal danes predsednik Obama. Ne glede na to, za katero situacijo gre, moramo imeti možnost o njej razmišljati in oblikovati šele potem svoje stališče. Gospod Kolin. Vprašali ste me, če bom prisotna na vrhu EU Ukrajina. Ne bom. Tam me bo zastopal nekdo drug. In to zato, ker se pokrivajo datumi. Isti čas je moja prva možnost, da sem na vrhu NATO in da srečam, eh, da srečam eh, sekretarko Clintonovo. Benita je tako eh, vešča dela na tem področju in zato je ona najboljša eh, oseba, da je na eh, vrhu z Ukrajino. Ampak seveda bova sodelovali in veliko več moramo še narediti pri odnosih z Rusijo. Potem tudi moramo delati na tem, kar je lani predlagal predsednik Sarkozy. Potem moramo več narediti na vzhodu, moramo bolje definirati odnose z, eh, z vsemi državami, vključno z Zahodnim Balkanom. Eh, vzhodno partnerstvo je tudi področje. In to zakaj sem danes tukaj, zakaj je to tako pomembno. Zato, da sem danes z vami, da slišim od vas. To ni moje zaslišanje, tisto pride pozneje, ampak to je moja prva priložnost, ki sem je res vesela. Res sem želela govoriti z vami v najkrajšem možnem času. Ne zato, ker bi si mislila, da lahko na vsa vprašanja odgovorim, ampak zato, ker sem želela prvič slišati od vas, kaj vas zanima, odgovoriti po svojih močeh in potem eh, sem vam želela sa svojo prisotnostjo pokazati, kako pomemben je zame ta parlament in kako cenim delo, ki ga upravljate. Upam in pričakujem, da vas bom veliko krat videla, koliko se bo le dalo, kajti eno od izzivov je, kako pripraviti koledar za naslednjih pet let. E, toliko različnih interesov, nasprotujočih interesov je in zato je usklevanje časa zelo pomembno. E, diplomatska tradicija, gospa Brantner in dodana vrednost za državljane, prav imate, to prinaša dodano vrednost za državljane. Prav imate, ko, ko ste mi rekli, naj uporabljam besedo državljani, ne samo države. Gre za iskanje novih tradicij. In sedaj so res priložnosti, da delamo nekaj novega s civilno družbo in drugimi. Ampak ne podcenjujem nečesa drugega. Vse to je čisto novo. Jaz nimam še eh, urada, nimam še tima. Eh, v bistvu sem podedovala prazen list papirja in na ta prazen list papirja sem napisala samo eno ali dve stvari, eh, eno ali dve idejo še sedaj več ne delujem kot komisarka, kot prej, ampak sedaj de delujem s kolegi, ki so odgovorni za trgovino in ki bojo to pot nadaljevali. Istočasno skušam sklepati nova znanstva in stike eh, s svetom, z generalnim sekretarjem sveta in drugimi. Torej, trenutno sem sama in še vedno delamo to ni opravičilo, to je realnost. Še vedno skušamo ugotoviti, kaj točno pogodba pravi v zvezi z združevanjem proračuna, kaj pogodba prinaša novega v zvezi z rotirajočimi predsedstvi. Vse to je novo in zato ni presenetljivo, da vam ne morem dajati celovitih odgovorov. Mogoče je to celo prednost. Mogoče eh, to. Eh, da nisem pričakovala, da mi to pripada, omogoča, eh, da nisem prišla eh, k vam z nekimi že izdelanimi idejami, ampak da sem prišla s tem praznim listom papirja, kamor bom lahko napisala pomembne vprašanja. Ja, januarja pa bo seveda drugače. Mogoče bo na prvi pogled zgledalo tako kot tole, ampak januarja bom v dosti večji meri lahko uh, Eh, odgovarjala na to, eh, kam gremo. Kaj ti sedaj smo na začetku? Upam, da tisti parlamentarci, ki ste že delali z mano, veste, da se bom vedno trudila in skušala z vami govoriti. Gospod Svoboda, govorili ste o ključnih eh, povezavah z Rusijo, z ZDA, zelo pomembno. Pragmatizem je vedno bil bistven element tega. Kje sedeti? Sem sem sedla, eh, zato ker nisem vedela, kam naj sedem, ampak kamorkoli bi sedla, bi bila v težavah. Ampak jaz nameravam malo menjati, enkrat na eni, drugič na drugi strani. Ampak to niti ni pomembno. Pomembno je to, kako me vidite, kako me vidi svet in kako me vidi komisija. To je novo, tega še ni bilo. In zato je moj namen, da eh, naredim iz tega zgodbo o uspehu v največji možni meri. Držite me. Eh, pokličite me na odgovornost, ravno zato gre pri demokraciji in zato so vrednote tako pomembne. Pomagajte mi, da bom stvari pravilno usmerjala. Eh, moja naloga ni zastrašujoča, ni strašljiva, ampak je samo ogromna. In vsi moramo biti odločeni delati naprej. Ponosni smo, da smo lahko tako daleč prišli po vseh teh letih pogajanj. Veliko ur sem. Uh, porabila za to, da sem pogodbo predstavljala eh, svojemu parlamentu v Združene kraljestvo, ko sem bila ministrica tam. Ampak lepo je, da nismo delali za manj, ampak eh, parlament potrebuje vašo pomoč za svoje nadaljno delo in zelo se veselim sodelovanja z vami. Bene. Eh, Najlepša hvala, gospa Ečton kot ste dejali, je to prvo srečanje, formalno srečanje je predvideno za januar. Takrat bomo povzeli vse vidike, zapolnili morebitne vrzeli. Hvala torej, nasvidenje in veliko uspeha pri vašem delu. Čez pet minut se bo začela še, seja razširjenega predsedstva, vedno v tej dvorani.